Kare kolege, kari e kolegi, buongiorno. Spoštovani kolegi, dobro jutro. Želel bi prvo kot prvo pozdraviti predsednika sveta in predsednico komisije, ki so danes z nami tu. Sprejeti so bili um, sklepi izrednega Evropskega sveta, ki je potekal od 17. do 21. julija 2020. Zato smo se potem v, na konferenci predsednikov skladno s pravilom 1.5.4.4 odločili sklicati izredno zasedanje Evropskega parlamenta danes eh, ob 9.30, kjer bo parlament obravnaval uh, svoje mnenje v zvezi s skladom za okrevanje in v zvezi s večletnim finančnim okvirom od leta 2021 do leta 2027. Desetega julija 2000. 20 smo končali z plenarnim zasedanjem, zdaj bomo pa s tem eh, plenarnim zasedanjem pravzaprav nadaljevali. Zanima me, če ima kdo kak komentar na dnevni red, ki ste ga prejeli za današnji sestanek. Če komentarjev ni, potem ugotavljam, da je dnevni red sprejet in bo objavljen tudi na spletni strani parlamenta. Dnevni red torej imamo, je bil spred. Zapisnik eh, iz eh, plenarnega zasedanja, ki je potekalo 8., 9. in 10. julija, je tudi objavljeno. Zanima me, če ima kdo kaj komentar na ta zapisnik iz prejšnjega plenarnega zasedanja. Če ne, ugotavljam, da je bil zapisnik s tem spred. Par sporočil imam. Gospa Manuela Ripa je bila izvoljena uh, in bo nadomostila Klausa Buknerja za Nemčijo. In sicer s 16. junijem 2020 ki eh, je zamenjala. Skladno z odločitvijo z Evropskega sodišča iz septembra 2019 in pa skladno s odločitvijo Tribunala Suprema iz leta 2020 se je parlament seznanil s eh, izvolitvijo Jordija Fernandeja za poslanca s 3. januarjem 2020 je zamenjal gospoda Junkeresa, eh, ki je eh, moral oditi 3. januarja 2020. Kolegi bodo zavzeli pač eh, svoja, svoje mesta na parlamentu, na plenarnem zasedanju in tudi na odborih. Zeleni so potem priglasili tudi spremembo pri odborih parlamenta, ki bo začela veljati svetovno znanitvijo. Zdaj pa še eno sporočilo predsednika. Gospod Ripa bo zasedal na odboru ITRE in pa na odboru 7. Zdaj pa predlagam, da gremo kar takoj naprej na dnevni red. Obravnavali bomo izjavo sveta in parlamenta. Gospod Viper, pa prosim za besedo. Izvolite, gospod Viper. Spoštovani predsednik, predem začnemo z razpravo o večletnem finančnem okviru, bi želel vse opozoriti na nekaj urgentnega in sicer situacija v sredozemlju. Videli smo, kako je Turčija vojaško ukrepala, prav tako smo videli, kakšne ukrepe so prijeli glede Hagije Sofije, to je verski šovinizem. Prej je bila Hagija Sofija. Eh, simbol strpnosti, verske strpnosti, zdaj pa se je to spremenilo. To so bili vsi ukrepi, ki jih je sprejela turška stran in želel bi podariti, da to ni samo grško-turška zadeva in pa ciprsko-turška zadeva. To je evropsko-turško vprašanje. Zato bi želel, bi želel ob prisotnosti obeh predsednikov povedati, da stojimo za državljani eh, tako v Grčiji kot na Cipru. In mislim, da ja, prav je, da imamo dialog odprt, ampak zdaj tudi prišel čas, da ukrepamo in da razmislimo o morebitnih sankcijah eh, proti Turčiji. Ukrepati je treba in ukrepati je treba zdaj. To sem želel spostaviti na plenarnem zasedanju. Grazie, Presidente Weber. Invito i colleghi che sono mh, mm, seduti. No, prav, najlepša hvala. Zdaj pa bi želel vse kolege, ki so danes z nami tu, prositi, da nosijo maske. Prav, zdaj pa bomo nadaljevali z izjavami uh, komisije in sveta. Predsednik Mišel, izvolite besede vaše. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Štiri dni in štiri dni, smo, štiri dni in štiri noči smo se pogajali. Pogajanja so bile izjemno kompleksne, tudi teme so bile izjemno kompleksne. Dogovorili smo se o svežnju za okrevanje in o evropskem proračunu. In pripričan sem v tem trenutku, da je bil ta dogovor ključen v evropski zgodovini. Ukrepali smo hitro in odločno. V manj kot dveh mesecih smo skovali kompromis v višini več kot 1,8 eh, eh, trilijona evra in ta odziv je ogromen. Naš odziv je bil odločnejši kot eh, ameriški ali pa kitajski odziv na to krizo. In ta odziv dogovor je precedens na več načinov. In se prvi se je v evropski zgodovini zgodilo to, da, smo, eh, da se bomo skupaj zadolžili za to, da bi financirali izdatke. Prvi krat eh, se je prav tako zgodilo to, da so naša proračunska sredstva povezana s podnebnimi ambicijami, prav tako pa bo prvi krat naš proračun neposredno povezan s pravno državo, z vladavino prava. Prepričan sem, da je to izjemno odločen ukrep. Dan, danes stojim pred vami za dogovorom, pod katerega so se podpisali vsi, soglasno. Vseh 27 predsednikov je moralo tu in tam popustiti, da smo dobili ta dogovor. Ta dogovor je ambiciozen za Evropo in za evropske državljane. Je uravnotežen, pravičen in uh, kot Rečeno je to precedens. Zakaj? Zato, ker bomo okrepili tri skupne cilje: konvergenčnost, odpornost in pa preobrazbo. Glede sklada za okrevanje, naj najprej povem sledeče. Eh, sledeča generacija ukrepov je eden izmed načinov, kako bomo odpravili posledice COVID-19. 750 milijard evrov bomo imeli v skladu za okrevanje. 360 posojilih in 390 v nepovratnih sredstvih. In ta sredstva bodo dobile tiste regijo, ki jih je krize najbolj prisedela. To velja tudi za sektore 30 odstotkov VFO-ja in uh, eh, sklada za okrevanje bo šlo za podnebne spremembe, prav tako pa bomo zagotovili, da bomo sredstva iz sklada za okrevanje dobro uporabili, eh, uh, zato bomo imeli tudi mehanizem za, sprej, za spremljanje. Za proračun, za VFO pa smo predlagali 1700 milijard, da želimo s temi sredstvi doseči svoje cilje. In sicer, da bi znižali neenakosti na evropski ravni, da bi imeli več konvergenčnosti in zato, da bi nadaljevali po poti preobrazbe, ki je, ki je ključna. Zavedam sem, da je ta VFO, VFO, v katerem je prišlo do znižen, do znižen v primerjavi s prvotnim predlogom komisije. Uh, Ampak pogledajte, kakšno je izhodišče točke. Izhodišče točka je so sredstva, ki jih uporabljamo zdaj za vse politike. In če bodoči VFO primerjamo z zdajšnjimi sredstvi, boste videli, da imamo zdaj več, če se štejemo večletni finančni ukvir in sklad za ukrevanje na področju uh, digitalnih vprašanj, uh, Erasmus, tam imamo več sredstev, prav tako pa predlagamo posebno rezervo za Brexit. Če bomo imeli dogovor ali pa če ga ne bomo imeli, bomo morali pomagati regijam, ki bodo predsedete zaradi Brexita. Prav tako pa se zavedam, da obstaja ena tema, ki je eh, v velikem zanimanju vseh tu in sicer gre za rabate. Rabate smo oh, hranili za štiri države, zvišali smo jih pravzaprav za eno državo, pa smo jih znižali in ta eh, rešitev je bila potrebna. Zato smo morali pač mobilizirati eh, vsa ta sredstva in to je pripeljalo tudi do političnega dogovora. Potem pa naj omenim še vprašanje lastnih sredstev. Mnoge razprave, tako formalne kot neformalne, smo imeli v zvezi s eh, tem ključnim vprašanjem, zato ker smo mnenje, da lahko lasna sredstva predstavljajo korenito spremembo za prihodnost Evrope. Mislim, da nam je uspelo najti dobro rešitev, da smo presegli pričakovanja, ki so obstajali že pred parimi tedni. Zdaj imamo jasno časovnico in imamo tudi nekaj več, kot pa je komisija vključila v svoj prvotni predlog. Sicer v okviru VFO-ja, v, v, v okviru zdajšnjega VFO-ja bomo začeli poplačevati eh, ta sredstva, ne pa ne bomo čakali na naslednji VFO. In to je jasna politična odločitev, ki bo eh, angažirala tudi vse predsednike eh, vlad in držav. Uporabljali bomo naprimer oglični davek na mejah, morda digitalno področje ali pa davek na plastične odpadke. Vse, vsem tem se bomo zdaj pogovarjali v okviru demokratične razprave in verjetno se bodo o tem pogovarjali tudi nacionalni parlamenti. Pogovarjamo se namreč o bodoči usmeritvi Evropske unije. Potem pa je ne nazadnje tu še vprašanje vloge Evropskega parlamenta, ki je ključno in sem prepričan sem, da se boste da, prav tako danes o tem pogovarjali. Parlament ima svojo vlogo v okviru pogodb. Prav tako pa bo parlament imel svojo vlogo eh, pri sredstvih iz instrumenta za ukrevanje za, za okrevanje in odpornost. Zato imamo tudi enajsti odstavek sklepov, ker jasno piše, da bo parlament sodeloval pri izvajanju nadzora nad uh, vsemi temi sredstvi, ki bodo izplačena iz uh, instrumenta za okrevanje in odpornost. Potem pa na, na koncu izpostavim še eno pomembno vprašanje. Uh, pet let sam že. Sedim na Evropskem svetu, začel sem kot belgijski premijer, zdaj pa nadaljujem kot predsednik. In prvič, uh, se je zgodilo, da imamo tako dolgo razpravo. 27 nas je bilo tam, na štiri oči smo se danes pogovarjali o eh, pravni državi. To je ključno vprašanje. In ta razprava ni konec zgodbe. To je samo ena izmed etap, skozi katero je bilo treba iti. In zdaj imamo v sporazumu dogovor vključeno pogojenost med sredstvi in pravna država. Vsak je moral odigrati svojo vlogo, tudi komisija, tudi Evropski parlament in Evropski svet. Vsak ima pač svoje odgovornosti. Redno se bomo skratka pogovarjali o tej ključni temi na različnih inštitucij in tudi sam bom bdel na tem, da bo ta tema ostala uh, v sami srčiki evropske demokratične razprave. Naj sklenem na sledeči način. Pred parimi dnevi smo prišli mejo 600 tisoč smrtnih žrtev zaradi COVID-19. COVID-19 je spremenil vse. Spremenil je tudi način, kako funkcionirajo naše demokracije. Ukrniti smo morali tudi ključne osebne svoboščine, tudi zdravstveni sistemi so bili izpostavljeni ogromnim pritiskom. Pripričan sem, da mora biti svet po COVID-19 drugačen, bolj mobiliziran, bolj mo mobiliziran mora biti in bolj eh, solidaren, bolj eh, human. Dogovor, ki ga danes predstavljam tu, je dogovor, ki vključuje predvsem finančno vprašanje, ampak gre tudi onkraj tega. Gre onkraj tega, zato ker uh, odpiramo razpravo v okviru katere se moramo odločiti, v katero smer želimo iti kot Evropska unija. To je zgodovinski trenutek. Če se dovolim biti malce romantičen, ne rečem, da moramo mobilizirati različne teme, naprimer lasna sredstva, zato, da se skupaj odločimo, kako naprej. Za naslednjih 30 let moramo nekako, nekako obnoviti uh, svoj zakon, svoje veze, ki nas uh, povezujejo. In na ta način bomo poslali tudi jasen signal eh, evropejcem, da je naša hiša solidna, trdna pa tudi drugemu, drugim opazovalcem, celotnemu svetu, moramo pokazati, da je Evropa pripravljena. Hvala. Najlepša hvala, predsednik Mišel. Zdaj pa dajem besede še predsednici komisije. Gospa van der Leyen, izvolite. Šeststo tisoč eh, smrtnih žrtev že imamo zaradi tega smrtonosnega virusa. 600 tisoč življenj se je prezgodaj končalo, 600 tisoč na pol napisanih zgodb, 600 tisoč družin, ki je utrpelo zgubo, 600 tisoč imen, ki, bo vedno, a, ki, ki si jih bomo vedno spominjali v svojih srcih. In vemo, da se ta zgodba še ni končala. Zato žalostno statistiko vidimo tudi, kakšna je. Kakšne so posledice za naše gospodarstvo? Naši državljani, naša podjetja so utrpela ogromno škodo in vsi se zdaj poskušamo boriti. Ta pandemija se je zgodila na začetku letošnjega leta in eh, ne smemo pozabiti na te krivulje bolnih, ki so se vse eh, naprej višale, vedno več eh, bolnih je bilo, ogromno razlik se je pojavilo med eh, evropskimi državami. Hude kritike smo slišali, smo slišali ki so eh, Evropo razdelili na uh, jug in uh, sever, na vzhod in zahod. O korona obveznicah smo se uh, pogovarjali in ta razprava je bila zelo razburkana, zelo boleča. Tako da na začetku leta situacija ni bila ne vem kako optimistična. Skoraj, da bi v končni fazi imeli medvladno rešitev, torej rešitev, s katero bi upravljali vlade, brez evropskih inštitucij, brez evropskega parlamenta. Zelo blizu smo bili te rešitve. Prav tako nismo imeli dogovora glede evropskega proračuna dve leti potem, ko smo podali svoj predlog v obravnavo. Zato je Evropska komisija podala evropski predlog. Zato, da bi se izognili napakam preteklosti, smo podali evropski predlog za evropsko okrevanje. Naslednja generacija EU. Spoštovane poslanke in poslanci, vsi vemo, da težav še ni konec v Evropski uniji. Ampak eh, zdaj vidimo nov dan v Evropski uniji, novo zarjo. Ta teden smo se znebili ne samo vseh tebujev, ki smo jih imeli, ampak smo prav, prav tako prečkali uh, velik menik. Stojimo skupaj, složno, 27 držav članic podpira komisijo in na, na finančnih trgih, trgih bomo lahko zbirali sredstva zdaj, zato da bi se borili proti najhujši krizi, ki smo jih poznali skupaj. V okviru naslednje generacije EU imamo odlično orodje za okrevanje. 750 milijard evrov. 750 milijard evrov, s katerimi bomo pomagali tistim, ki so utrpeli največ. 750 milijard, s katerimi bomo okrepili notranji trg. 750 eh, milijard, ki jih bomo uložili v Evropski zeleni sporazum, v digitalizacijo, v modernizacijo našega enotnega trga, v odpornost. Seveda, to, da se 27-erica dogovori o nečem tako daljnosežnem, je velik izjiv. To je bil velik paket in uh, to terja veliko predanosti, poguma, politične volje, pa tudi popuščati je treba tu in tam. To ni bilo preprosto, ampak eh, nekaj, kar je vredno imeti, je tudi nekaj, za kar se je vredno boriti. In najlepša hvala tebi, eh, Šarl, za odlično sodelovanje in za odlično vodenje. In samo pogledajmo, kako daleč smo prišli. Še pred kratkim so se nekateri zauzemali za to, da sploh ne bi imeli nepovratnih sredstev, ampak samo pojasnila. Zdaj pa imamo zagotovilo, da bomo v tem skladu imeli 390 eh, milijard nepovratnih sredstev in 360 eh, milijard posojil. In ja, imamo manj nepovratnih sredstev, kot pa je to želela komisija in tudi parlament. Ampak pogledajte si izhodišno točko in ugotovili boste, da je to izreden dosežek. In mislim, da bomo s temi sredstvi lahko dosegli zares ogromno. Polagali bomo lahko reforme, ki so povezane z našimi evropskimi prioritetami, skladno s priporočili, ki so specifične za države članice. In glede na to, da, to, da so to evropske naložbe v Evropsko unijo, je ključno, da Evropski parlament igra ključno vlogo. Kot eh, so zakonodajalec, eh, bo ta hiša imela svoje, svojo besedo glede tega, kako bomo pripravili ta instrument in kako bo vse skupaj izvajano. Komisija bo delovala povsem transparentno. Pripravljeni smo tudi na strukturiran dialog o prioritetah, o konkretnih izdatkih, in eh, o rednih izmenjavah mnen glede nacionalnih načrtov in o celotnem izvajanju. Na ta način lahko skupaj zagotovimo, da bomo skladi naslednje generacije EU eh, dosegli spremembe tam, kjer jih zares potrebujemo. To je tudi način, kako lahko poskrbimo za to, da bomo s temi sredstvi uh, pospešili digitalno transformacijo. 30 odstotkov VFO-ja naslednje generacije bomo porabili za projekte, ki so povezani s podnebjem. In če najdemo prave rešitve, sem prepričana, da bo do skladi naslednje generacije EU največji stimulus za investicije in reforme kjerkoli po svetu. Lahko investiramo naprimer v 5G, v umetno inteligenco, v Eh, digitalizacijo industrijskega sektora, v obnovljive vere energije, v energetsko, energetsko učinkovite stavbe in številne druge projekte. Na ta način se bomo borili proti podnebnim spremembam in se hkrati tudi modernizirali. Ta stimulus bo šel tudi za izjemno potrebne strukturne reforme, ki jih potrebujemo, zato da bi bili bolj odporni. Prav tako pa bo spostavljen sklad za pravični prihod, eh, s katerim bomo pomagali tistim regijam, državljanom in sektorjem, ki bodo morali narediti malce več kot drugi. Vsi veste, da sem si sama želela več, ampak eh, dogovor, ki bo dosežen ta teden, predstavlja 125 odstotno zvišanje sklada za pravični prihod pravičen prihod. Eh, zdaj bomo imeli 17,5 milijarde evrov v tem skladu in mislim, da bomo z tem sredstvi dosegli konkretne spremembe na terenu. Spoštovane poslanke in poslanci, nova lasna sredstva so pa, so pa največji zmagovalci tega, uh, tega vrha. Zdaj imamo soglasni dogovor glede tega, da potrebujemo nova lasna sredstva. Časovnica je jasna, prav tako pa je uh, vprašanje lastnih sredstev povezano s poplačilom dolga. To je ključno vprašanje, za katerega smo se zauzemali dolgo časa, tako poslanci v parlamentu, kot tudi komisija. Zdaj ne smemo izgubljati časa. Komisija bo pripravila nov svežen novih lastnih sredstev. To bo vključevalo digitalni davek, prav tako bomo predlagali mehanizem za prilagajanje e, oglika na mejah in pa razširjanje ETS-a. To je povezano. Jasno, ceno moramo oblikovati za oglik v vseh, vseh ključnih e, sektorjih gospodarstva doma, prav tako pa se moramo izogniti temu, da bi uhajali verje oglika drugam, zato da bi zagotovili, da bomo tako trajnostni kot konkurenčni. Spoštovane poslanke in poslanci naj zdaj omenim še eno temo, ki je v sami srčiki tega, zakaj, je, zakaj stoji naša Evropska unija, zakaj se bori. In sicer gre za vrednote. Vrednote, kot so naprimer spoštovanje vladavina prava, ki je temelj naše, našega projekta. Te vrednote so obvezne, obvezno jih moramo spoštovati za vsako ceno. Evropski svet eh, je sprejel jasno zavezo glede spoštovanja vladavine prave in eh, glede varovanja evropskih finančnih interesov. In dejstvo, da so sprejeli to zavezo, lahko samo pozdravim, zato ker je zdaj ta zaveza še toliko bolj pomembna, ker imamo v proračunu več sredstev kot, kot kadarkoli prej. Zdaj bo komisija nadaljne ukrepala in sicer eh, nadaljevali bomo za obravnavo eh, zakonodajnega akta o vladavini prava, ki smo ga dali obravnavo leta 2018 in so zakonodajalci sama sodelovali za to, da bi zagotovili nadaljno obravnavo zakonodajnega priloga iz leta 2018 in da ga, in da ga še izboljšamo. Zaščiti moramo eh, evropski proračun in eh, vprašanje vladavine prava je s tem tesno povezana. Prav tako moramo storiti vse, kar lahko, zato, da zaščitimo evropski denar, evropska sredstva za okropljenim bojem proti goljofijam. Pripravljeni moramo imeti kontrolne sisteme, tudi podatkovne baze, s katerimi bomo lahko točno vedeli, kdo so končni upravičenci evropskih sredstev. S parlamentom bomo tesno sodelovali, zato da bi to dosegli, da bi to imeli v, nekih, v naslednjih tednih in mesecih. Spoštovane poslanke in poslanci, na začetku sem povedala, da je dogovor, ki ga je dosegal Evropski svet, neke vrste luč na koncu tunela. Ampak eh, svetlobo vedno pride tudi senca. In v tem primeru je senca, je negativni aspekt tega. Um, manjši dolgoročni evropski proračun. Eh, Težko odločitev smo morali sprejeti glede številnih eh, evropskih programov, ki so za Evropo ključni, naprimer obzorje. Isto velja za ključne programe za zdravje, za InvestEU. Sicer drži, da imamo več sredstev, za te programe, ampak eh, mi bi si bili želeli še več. In prepričana sem, da je eh, višina zlasti skladov za zunanje ukrepanje zelo zaskrbljujoča. Ne smemo zabiti, da je vrednost eh, evropskih programov nekaj, kar zares otehta njihove stroške. Ja, mislim, da nam je uspelo se izogniti še dodatnim znižanjem. Nekatere države članice so si to sicer želeli, ampak ta VFO je VFO, ki bo zelo težko spremljiv. In vem, da je to tudi mnenje Evropskega parlamenta. Moramo pa zdaj narediti tudi en korak nazaj in uh, ne pozabiti, da kakšne so bile naše izhodiščne točke. Preden smo začeli s temi pogajanji, je v proračunu, za, za, je v proračunu bila luknja okoli 70 milijard a, evrov za, zaradi Brexita, zaradi tega, ker je odšla ena izmed držav članic. Dobre novice so to, da smo uspeli zapolniti to vrzel, ki je nastala, kar pa pomeni, da bo morala vsaka država članica plačati več. In ko temu prištejete še naslednjo generacijo EU, eh, dobimo masivne. Masivna sredstva, in sicer 1800 milijard, to je skoraj da 13 odstotkov našega skupnega eh, BND-ja. In eh, financirali bomo tudi moderne politike in sicer v višini 50 odstotkov. Samo pogledajte si eh, po drugi država po svetu in videli boste, da, nima, da ni nikogar drugega, ki je počne isto kot mi. Gospe in gospodje, danes imamo priložnost, da dosežemo nekaj zgodovinskega. Pritisk te krize je odprl mnoga vrata, ki so bila dolgo, dolgo zaprta. Res so to žalostni časi, po drugi strani pa je to tudi odlična priložnost za Evropo, za krepitev naše skupnosti. Pred desetimi leti v finančni krizi in evrski krizi smo sicer rešili Evropo in evro pred tem, da bi se zrušila, ampak cena, ki smo jo plačali, za to je bila grozna. Namreč naša gospodarstva, nacionalna gospodarstva, so se začela razvijati v različne smeri. Mladi so morali zapustiti svojo državo, zato da bi našli boljšo prihodnost drugot. In države so začele s prstom kazati ena na drugo. Razkol, ki je nastal takrat, se še sedaj vidi. Mislim, da smo se iz te lekcije naučili in bomo tokrat v tej krizi stvari obravnavali drugače, boljše. 750 milijard evrov je zelo velik znesek, ki predstavlja uh, signal v smeri solidarnosti in enotnosti. Next Generation EU pa je veliko več kot samo ta finančna sredstva. V prejšnji krizi so države članice nekako zaobšle evropske inštitucije, niso jim zaupale. Kaj je to pomenilo takrat? Ni bilo dialoga, ni bilo sooblikovanja programu in politiki in Evropski parlament ni imel besede pri eh, postopku. Tokrat pa bo vse drugače. Tokrat smo stavili na enotno skupnostno rešitev. Komisija se je aktivno zauzemala za to in pripravila pametno rešitev. Program Next Generation EU bo omogočil državam članicam, da bodo vse na enak način v enaki meri lahko podprle svoje državljane in svoja podjetja, ne da bi izgubile možnost eh, lastnega javnega proračuna. Next Generation EU je utemeljen na enotnem pristopu in zato nas bo združil in ne razdružil. Odgovornost za prihodnost Evrope in za priložnosti naših otrok sedaj sloni na ramenih nas vseh, ta pa so širša kot uh, samo ramena ene države. Gre za breme, ki ga bomo sprejeli skupaj, z skupnimi močmi in z velikim ponosom. Dolgo naj živi Evropa. Hvala lepa, gospa predsednica von der Leyen. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin, najprej za ELS, Manfred Weber, izvolite. Gospod predsednik Sasoli, predsednik Mišel, predsednica von der Leyen, spoštovani kolegi in kolegice. Solidarnost prihaja domov. To je torej glavno sporočilo sestanka Evropskega vrha v zadnjih dnevih smo videli, kakšna bi lahko bila eh, alternativna pot nacionalizma in egoizma. V Evropski ljubski stranki smo sedaj zelo zadovoljni s tem, da je Evropski svet poslal sporočilo enotnosti. Nikjer druge po svetu se ni združilo 27 držav, da bi tako jasno in enotno odgovorili na krizo COVID-19. Zahvaljujem se Šarlu Mišelu. Ursuli von der Leyen, našemu predsedniku Sasoliju in tudi Angeli Merkel. Hvala za resna pogajanja in odličen rezultat, ki ste ga dosegli. Odlično ste obdržali enotnost Evrope in skupina ELS podpira ta duh enotnosti in povezanosti. Zadovoljen sem z rezultatom, tukaj sploh ni dvoma, nisem pa zadovoljen s tem dogovorom. Pozdravljamo rezultat Evropskega sveta, ampak eh, vedeti moramo, da živimo v parlamentarni demokraciji in to pomeni, da bomo sedaj ta rezultat obravnavali v Evropskem parlamentu. Po Evropi je pač pravilo takšno, da po parlamentarni obravnavi rezultat ni nikoli enak kot pa tisto, kar je bilo predlagano. Slišim veliko različnih eh, argumentov, ki eh, se motajo po hodnikih. Prvi predlog VFO-ja je bil na mizi sveta leta 2018, tako da ne smete nas eh, krigati, da zamujamo, da prelagamo stvari. Ne, mi smo ta predlog pripravili že pred leti. To, kar pa počnemo sedaj, pa je redni eh, zakonodajni postopek, ki poteka v skladu z Lizbonsko pogodbo. In pravico imamo prokritizirati nekatere stvari. Ursula, v tem trenutku pač nismo pripravljeni požreti eh, tega grenkega zdravila, še posebej, kar se tiče VFO-ja. Pri VFO-ju, po našem mnenju, nismo pripravili primernih odgovorov na izzive naslednjih sedmih let. VFO mora biti bolj usmerjen v prihodnost in kot izvoljeni poslanec bi se rad navezal na obljube, ki sem jih dal svojim voljivcem. ELS se je zavezala, da bomo pripravili močno in učinkovito obmejno in obaljno stražo, ampak to ne bo v VFO-ju. Obljubili smo, da se bomo bojevali zoper velike bolezni, kot je naprimer rak, in da bomo to potek, počeli skupaj. Sedaj pa smo v časih korona, korone posegli uh, v proračun za zdravstvene zadeve. Obljubili smo, proračun za inovacije. Ampak eh, svet je tukaj unesel velike reze v proračun za inovacije in to bo poseglo v našo konkurenčnost v primerjavi za Kitajsko in ZDA. Tudi pri obrambi veliki rezi, eh, sosedski politiki veliki rezi, vse večjih je. To je prva točka. Kaj pa druga? Evropa ni bankomat za nacionalne proračune, to moramo razumeti. In eh, trenutni predlog na nek način predstavlja renacionalizacijo evropskega proračuna. Velik odstotek teh 750 milijard evrov bo šel neposredno v roke držav članic in v njihove proračune. In še danes nihče ne ve, kaj točno bo storjeno s tem denarjem, kako se bodo sredstva porabila. Vsak predsednik je prišel domov v svojo državo z veliko vojnico denarja, ampak ne vem, ali obstaja kakšna evropska dimenzija, kako se bodo ta sredstva porabila. Zdi se mi, da bo to kar nacionalno porabljeno. Francoski minister je povedal, da bo to porabil za socialne politike, drugi bodo znižali davke in tako naprej. Gre za evropska sredstva in čez nekaj mesecev se bomo v Evropskem parlamentu znov, znova pritoževali, da naši državljani ne razumejo dodane vrednosti evropskih sredstev. Zato ne razumejo dodane vrednosti Evropske unije. To se bo zgodilo in to bo zelo dramatično, če se evropska sredstva ne bodo porabila za eh, evropske projekte. Naši pred, predhodniki so naprimer sredstva namenili Airbusu in eh, to moramo razumeti, učiti se moramo iz preteklosti. Potrebujemo eh, načrt za razvoj vodika, za rešitve 5G in tako naprej. Evropska unija mora dati sredstva na voljo, ki jih bodo države članice potem uporabile v takšne skupne namene. Evropski parlament mora imeti pravilo, so, pravico soodločanja glede tega, zakaj se bodo evropska sredstva namenila, potrebujemo neko zagotovilo, da bo tukaj evropska dodana vrednost. Predsednica von der Leyen predlagamo, da se pripravi seznam petih ali šestih industrijskih projektov, h katerim se bodo države članice zavezale, da bodo prispevale k tem ciljem z evropskimi sredstvi, ki so jih prejele. In tretjič, pravna država. Prvič smo evropska sredstva povezali z mehanizmom za spoštovanje pravne države in to je dobro, ampak naši voditelji imajo sedaj različna mnenja. Tukaj Macron pravi, da je ta povezava zelo jasna, drugi voditelji pa pravijo, da tukaj sploh ni povezave. Zato mislim, da potrebujemo tukaj zelo jasna pravila glede tega, da finančnih sredstev ne bo na voljo, če se ne bo spoštovalo evropskih pravil in evropskih vrednot, vključno z pravno državo. Za konec bi se vam še enkrat rad eh, zahvalil za rezultate. Sedaj po tem Evropskem svetu pa moram nadaljevati z trdim delom, da bomo res prišli do dobre, trdne rešitve. Ta čas moramo izkoristiti za to, da najdemo dobro rešitev in še izboljšamo ta rešitev predlog, mi smo pripravljeni na to trdo delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Weber, na vrsti je za socialiste in demokrate Iraše Garcia Perez. Predsednica Mišel. Hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani predsednik eh, Mišel, predsednica von der Leyen. Začela bom z besedo mi Aroje Lopes, ki je uh, bolniška sestra v Španiji, izgovorila pa jih je na pokepu ene izmed žrtve. Povedala je, da smo naredili vse, kar smo lahko. In bolj kot kadarkoli smo uh, razumeli, zakaj smo se odločili za poklic, ki ga imamo, zato da rešujemo življenja. Večina oziroma veliko uh, kolegov je tudi uh, umrlo na delovnem uh, mestu, prav tako smo bili mi uh, zadnji, ki eh, so jih videli številne smrtne žrtve, ki so se po telefonu lahko pogovarjali samo eh, s svojimi svojci. Gre za čas, v katerem se soočamo z najhujšo krizo v naši generaciji in mislim, da Evropska unija ne sme razočarati bodočih uh, generacije. Dogovor, ki ga je dosegel Evropski svet, bo zapisan v zgodovini evropskega projekta. Prvič v zgodovini evropskega projekta so se države članice strinjale za izdajo skupnega dolga. Pred tremi meseci se nihče ni upal niti predstavljati, da se bo to zgodilo, ampak Evropski parlament je tisti, ki je sprožil to razpravo. Mislim, da moramo kot inštitucija biti. Eh, ponosna. Prav tako nimamo več a, eh, načela a, eh, soglasnosti pri izdaji a, evro obveznic. V zadnjih nekaj letih smo bili vse, vse prepogosto priča a, paralizi v Evropski uniji. Zdaj pa imamo priložnost za to, da najdemo tudi nov način, kako se sprejemajo odločit, odločitve v evropskem proje, projek, projektu zaradi tega kompromisa, mislim, da lahko rečemo, da se je Evropska unija naučila nekaj iz leta 2008. V okviru vrčevalne politike smo se takrat odločili rešiti banke in pozabiti na državljane, zdaj pa bodo državljani tisti, ki bodo naša prioriteta. Če želimo, da bo tako, se moramo sredotočiti na preobrazbo, ki bomo potrebovali za to, da bi v končni fazi živeli v bolj zeleni, bolj digitalni družbi. Socialna demokracija oziroma socialni demokrati ne bomo pustili, da stroški in pa cena za to a, pade na pleča tistih najbolj ranljivih. Zato želimo tudi jasno časovnico za nova lasna sredstva. Zato, Ne bomo teh sredstev črpali iz nacionalnih proračunov. Iz te krize bomo lahko išli samo, če bomo imeli pravični sistem obdavčitve. Določene države, določene države članice imajo takšne finančne davčne ureditve, zaradi katerih izgubljamo drugi, druge države milijarde z naslova davkov. Eh, virus eh, je pa še vedno z nami. In eh, mislim, da moramo zato eh, najti rešitve, kar se da hitro. Evropski parlament eh, se bo pogajal tu kot enokapravni sogovornik Evropskemu svetu za naslednje proračunsko obdobje. Zavedamo se, kako zgodovinska odločitev je bila to, da smo sprejeli Eh, sklad za okrevanje. Ampak z VFO-jem pa nismo zadovoljni. Eh, Socialni demokrati ne bomo sprejeli rezov za določene projekte, ki bi jih morali eh, okrepiti za voljo naše skupne strateške avtonomije. Upamo, da se bo ta pogajanja začeli kar se da hitro, mi pa bomo poskušali okrepiti sredstva pri obzorju, investiju, life, Erasmus, digitalna Evropa in pa programe, ki jih imamo za eh, solidarnost. Mislim, da ne smemo doseči dogovora na račun tistih, ki živijo še v slabših pogojih kot mi. Mislim, da je prav, da smo solidarni znotraj meja Evropske unije, pa tudi odnosu do tretjih držav prav tako pa ne bomo sprejeli predloga, ki bi ogrozil eh, vladavino prava. Vladavina prava je nekaj, o čemer se sploh ne moramo pogajati. To je treba spoštovati. Socialisti bomo jasno povedali, da niti enega evra ne bodo dobile vlade, ki ne spoštujejo eh, temeljnih vrednot Evropske unije. Eh, tovariši in tovarišice, ko politika ni več koristna, za državljane, državljani ne zaupajo več v politiko. Zdaj je prišel čas za pravo politiko, z veliko začetnico, da se angažira, da pokažemo, da smo sposobni prerasti individualne interese za voljo skupnega. Zato se moramo a, boriti. Včeraj mi je.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 Gospod predsednik, gospa predsednica, gospod predsednik, najprej bi rad eh, čestitev Šarlu Mišelu za njegovo odločnost pri doseženem kompromisu. Ampak Šarl, hvala za to, ker si zaupal parlamentu, kajti to je zelo pomembno za to, kar bomo storili skupaj, to moram reči. V samo nekaj tednih je Evropi uspelo pokazati solidarnost brez precedensa. Sedaj imamo skupni načrt imamo skupni sklad, da bi se lahko odzvali na najhujšo krizo doslej. Naša skupina je že od aprila, maja delala na tem in sedaj smo res veseli, ko vidimo, da je to sprejeto. To je sedaj postalo realnost. Ampak zgodovinske razsežnosti tega dogovora na svetu nam ne smejo preprečiti, da to primerjamo z našimi ambicijami v Evropi in za evro našimi ambicijami za evromoče. Gre za financiranje nacionalnih programov v primerjavi s financiranjem programov skupnosti. Seveda ne smemo zaradi nacionalnih interesov spodkopati eh, želje, da bi res imeli pravi evropski strateški načrt. Skupaj bomo morali to poplačati, ampak to ne bo smiselno, če ne bomo financirali pravih evropskih projektov. To je treba financirati in to je naloga Evropskega parlamenta. Treba je financirati nacionalne programe, ja, treba je vključiti sveda evropske vidike v te nacionalne programe. Potrebujemo medinstitucionalni dogovor za izvajanje tega programa. Če pa želimo imeti dogovor, potrebujemo večletni finančni okvir. Zato, da bi lahko financirali prihodnjo politiko, digitalizacijo, raziskave, Erasmus, program za mlade, vse to je bistveno v teh časih krize in po tej krizi seveda ne moramo žrtvovati eh, vse tiste, ki so utrpeli škodo v državah. Tu imamo tudi lasna sredstva. Mislim, da ne bi bilo resno, če bi si sposodili toliko denarja, ne da bi vedeli, kako bomo to poplačali. Potrebujemo medinstitucionalni dogovor, Vse te zaveze so pomembne za sprejetje lastnih sredstev, preden bomo poplačali vsa sredstva iz tega sklada. To je naš predpogoj. Potrebujemo zelo natančno časovnico in to je treba sprejeti, preden bomo začeli plačevati dolgove. Naša skupina bo to potrdila samo in samo, če bomo imeli v svežnju jamstva za to, da bomo ta sklad povezali tudi z vladovino prava v praksi, ne samo z izjavami. To je treba izvajati v praksi in samo tako bomo res dobro izvajali ta mehanizem. Potrebujemo nove mehanizme z jasnimi pravili, ne proti mačarski ali polski ali proti katerikoli državi, ampak je treba zajamčiti, da z evropskimi sredstvi ne bomo financirali tiste politike, ki obračajo hrbet našim temeljnim vrednotam. Gospod predsednik, Evropski svet je še enkrat pokazal, da evropski projekt ne more biti omejen le na nacionalne interese, kjer vsakdo vlaga veto. Mi delamo skupaj, skupaj imamo izzive, skupaj delamo na uspehih. In to mora sedaj postati priložnost za to, da bi ponovno opredelili upravljanje in da bi upoštevali evropske interese in da bi delali. Uh, v duhu, v naj, najboljši luči tega evropskega projekta. E Najlepša hvala, gospod Čolos. Sedaj pa za ide, gospod Nikola Bej. Zgodovinski dan za Evropo, je rekel francoski predsednik Macron. Ampak vidimo, da ni vse tako jasno, imamo veliko nijans. Tu vidimo danes na levici in desnici da tudi obžalujemo veliko stvari. Zdi se, da so hiteli doseči dogovor v 48 urah, nekaj dni so potrebovali za to, ampak eh, v parlamentu pa ne bi potem to potrdili. Ampak delo poslancev, delo zakonodajalcev je treba spoštovati, če želimo biti kredibilni, ampak mi potrebujemo vsaj nekaj časa za to, da če danes ni časa, je to zato, ker smo v preteklosti izgubili veliko časa. Najprej zato, ker ko smo imeli samo krizo, ni bilo evropskih institucij, niso storile nič. In šlo je za zaščito gospodarstva, trgovinsko izmenjavo, birokracijo, vse to, vse to so vidiki, ki so bistveni za Evropo, ampak kje so bile institucije v preteklosti? in vidimo sedaj, da sedaj hitimo, sedaj hitimo, da bi šli naprej, ampak eh, mislim, da se nismo veliko naučili iz naših napak. V krizi ni bilo institucij, pri koordinaciji ni bilo institucij in danes skušamo kar pozabiti na te neuspehe in sedaj eh, smo uspešni. In toliko mm, malo je tistih evropskih držav, ki bodo dejansko eh, dobile sredstva Sveda ste se pogajali toliko ur, ampak ne vem, mislim, da je to federalna utopija. Ja, gospod Macron, ja, gospa Merkel, še vedno imamo veliko neenakosti. Veliko bo eh, pomoči. Eh, rekli ste, da bomo imeli 300-400 milijard, koliko? Ampak eh, kako bo potem skupno kmetijsko politiko raziskavami s projektom Erasmus? Ne vem, kakšna je ideologija v zadju, ali je to res prava centralna razprava. Kako je z dolgovi na naše celine sedaj, ampak treba se je vprašati, kaj so res dobile države, kaj so dobili eh, naši prebivalci. Mislim, da bi se lahko organizirali v vsaki državi, kako porabiti ta sredstva, eh, namesto tega, da o tem odloča Evropska komisija. Torej, sedaj želijo, da to, kar uh, sprejmemo, toliko bo teh dolgov, Ja, komisija eh, bo seveda tu to nadzorovala, ampak seveda bodo morali države to poplačati. Nekateri si res eh, želijo to, ampak imeli bomo toliko obdavčanja plastike, oglika, drugega, veliko bo davko. In spoh ne vemo dejansko, kako bo s tem v praksi. Tu imamo devet držav, ki uh, bodo morale jutri biti neto plačnice tega novega dolga. Francija bo recimo imela 40 milijard evrov. In bo prispevala k proračunu, to se bo po, sveda v prihodnih letih povečalo. Vidimo, da gre tu za eh, zgodovinske odločitve predsednika Makrona, ampak to ne sme postati nov izgovor za to, da eh, ne bi dejansko gradili Evrope, ki bi bila v nasprotju z interesi prebivalcev. Hvala lepa. Za zelene je na vrsti predsednik Lambert. Mark Rutte. Ime mu je Mark Rutte. To je nizozemski liberal. Sebastian Kurz, demokrat iz Avstrije. Friedrichsen, Stefan, uh, skandinavski socialist. Imenujejo se s, kot tisti, ki vrčujejo, ampak jaz mislim, da so škrti. Škrti so, zato ker pravijo pač, da njihove države vedno preveč financirajo. In sedaj so oni posredniki med tistimi državami, ki so v težavah in finančnimi trgi. Ampak v Evropski uniji bo vse več uh, konfliktov in lahko prije do prave eksplozije. To bo zelo škodljivo. In potem so tisti, ki menda želijo vrčevati, obrazložili, koliko bomo privrčevali. Ampak ti prispevki v evropski proračun, ali bodo res prispevali k čem? Ali bomo plačali pravo ceno za ohranitev notranjega trga? Orban iz Mačarske, polski konzervativci, za njih je Evropska unija samo unija ki jih lahko financira. Ampak pseudodemokrati bi lahko obrazložili državljanom, kaj je pravzaprav evropska integracija in kaj dejansko lahko dobijo od Evropske unije. Gre predvsem za spoštovanje vladavine prava, solidarnosti. To je seveda zelo pomembno, ampak ne gre le za nasmeh, gre za to, da moramo delovati konkretno. Ampak v nasprotju s tem uh, so vodje držav in vlad, vsaj večina njih, razumeli, da je treba delovati. Zaradi vseh žrtev COVID-a, zaradi pandemije, vse več je neenakosti, vidimo eksplozijo neenakosti v Evropi. In vidimo tudi, kako je z Kitajsko, z Erdoganom v Turčiji, s Trumpom v ZDA, s Putinom v Rusiji. Zdi se, kot da smo sami, ko gre za to, da želimo imeti vladavino prava na mednarodni ravni, ampak 27 vodi držav in vlad se je soglasno odločilo. Tudi tisti, ki so bili najbolj ekstremni, so potrdili dogovor. Predsednica van der Leyen je rekla, kako je s tem dogovorom in sedaj vidimo, da gre najprej za skupne pobude in gre za skupno prihodnost ampak vidimo, da nikoli nismo imeli večjih potreb v javnem proračunu. In to je povezano tudi z zelenim dogovorom. Recimo, imamo tudi sklad za podeljeski razvoj in sedaj se seveda vsi bojijo drugega vala okužb. Kako bo to vplivalo na javno zdravje, na raziskave, se sprašujemo. No, tisti, ki želijo vrčevati, bodo seveda še manj prispevali k temu kot v preteklosti. Ampak pozitivni smo, vidimo, da bo šlo 30 odstotkov za boj proti uh, podnebnim spremembam, ampak pozor, brez pravega nadzora, brez pravih izvedbenih mehanizmov uh, ne bomo delovali realno. Potem države upravičenke, pozdravljam razpravo, gospod predsednik. Uh, Mišel, ampak mislim, da nimamo še pravih jamstv, da bo vse operativno. Ampak ja, eh, Angela Merkel, Charles Mišel sta bila res odločna in sedaj imamo pravo arhitekturo. Prvič bo Evropska unija skupaj financirala ta projekt na tako veliki ravni. Na vrhu smo videli, da ni vse rešeno. Mislim, da bi morali na koncu reči, ja, mogoče bo Evropska unija sedaj imela pristojnost za pobiranje davkov. To je pomembno mm, za onesnaževalke, kot tudi za digitalizacijo. Če bi sprejeli takšna lasna sredstva, bi to bil nek prototip, ki bi bil seveda omejen časovno in drugače, ampak Evropska unija brez tega ne bo mogla delovati. Obsojena bo. In v zadnjih dneh vidimo, da se je pokazalo, da je bistveno, da bi pri tem načrtu morali imeti zaupanje Evropske unije v prihodnosti. To je zelo pomembno. Zlasti, ko gre za proračunske pristojnosti. Na svetu in komisiji je bilo to sprejeto, ampak eh, s kolegi smo pripravljeni, pripravljeni smo se pogajati, dokler ne bomo imeli dober dogovor glede obsega in glede vsega, glede vseh pogojev. Kaj ti slišali ste, slišali ste druge kolege, potrebujemo skupne evropske interese. Prej bom zaključil, gospod predsednik, bi še enkrat eh, naslovil tiste, ki so menda vrčevalci. Evropske unije ne morete omejiti le na neko finančno institucijo, kot da je to neka sovjetska zveza. Kaj ti nacionalizem je strup za prebivalce. Gre za to, da hujskamo drugega proti drugemu, ampak vsi vemo, kam vodi ta pot. Na mesto obračanja hrbta mi, evropejci, bolj kot kdajkoli prej moramo strniti vrste, da bomo zagotovili prave pogoje za dostojanstveno življenje sedaj in prihodnosti. Skupaj, skupaj bomo lahko začrtali novo pot v 21. stoletju. Skupaj se bomo borili, nikoli ne bomo opustili tega boja. Hvala. Lambert, di... Najlepša hvala, predsednik Lambert. Preden nadaljujemo z razpravo, bi se daj razglasil, da začnemo z glasovanjem. Glasujemo o resoluciji in predlogi sprememb glede eh, sklepov sveta. Eh, Ob deset in trideset se začne glasovanje, ob enajst petinštirideset pa se zaključi. Metoda bo enaka kot v prejšnjih krogih glasovanja, torej sedaj se začne glasovanje, do 11.45 imate čas glasovati, ob 13.30 pa bodo na voljo rezultati. Gospod Zile za EKR, izvolite. Mikrofon. Uh, uh, Najlepša hvala, spoštovani eh, predsednik sveta, predsednica komisije, spoštovani kolegi. Na svetu so imeli jasen eh, cilj, treba je ukrepati. Kar nekaj dni je trajalo, da so prišli do rezultata, seveda so bila to težka pogajanja, veliko kompromisov je bilo potrebno sprejeti in tudi eh, veliko fleksibilnosti je bilo potrebne, ampak končen rezultat kaže na vzajemno spoštovanje držav med seboj. Manfred Weber je tukaj eh, pojasnil nekaj kritik in seveda je to legitimno. Državljani v Evropi si eh, seveda najprej želijo, da bi njihova nacionalna vlada pripravila eh, odgovor na pandemiko. V EKR želimo, da bi še naprej nacionalne vlade imele pristojnosti za to, da dodelijo pomoč tako, kot vidijo, da je to najbolj primerno ko se odločajo o tem, kako najbolje reševati svoje državljane, mislim, da imajo največ orodij na nacionalni ravni. Ponuditi pa jim moramo sredstva v imenu solidarnosti, namreč zaščititi moramo državljane v Evropski uniji, da bodo lahko imeli dobro prihodnost. Ta maratonski vrh je pripeljal do sklepov, ki pa niso konec poti. Upamo, da se bodo odprta vprašanja še razrešila. Sredstva morajo čim prej priti v skupnosti, ki so najbolj prizadete zaradi virusa korone. Sredstva namreč v tem trenutku ne bodo na voljo še naslednjih 12 mesecev, to pa je ravno čas, ko jih eh, države najbolj potrebujejo. Ne smemo odlašati z sprejetjem tega svežnja, namreč to bi bilo lahko nevarno, potrebujemo takojšen odziv za naše državljane. Želimo vzpodbuditi konstruktiven način pogovorov in pogajanj. Seveda obstajajo še odprta vprašanja, predvsem kar se tiče VFO-ja, kjer bi lahko proračun izboljšali. Žal nam je, da je prišlo do rezov na področju kmetijstva, razvoja podeželja in tako naprej. To namreč sledi našim skupnim trajnostnim ciljem. Težko bo doseči cilje na področju konkurenčnosti, digitalne agende in tako naprej. Namreč, eh, če tukaj ne bomo imeli dovolj sredstev, ne bomo imeli orodi za to, da bi dosegali naše konkurenčnostne cilje na globalnem trgu. Vloga parlamenta pri pogajanjih o VFO je jasna in mislim, da sedaj eh, imamo čas in priložnost za to, da se začnejo ta pogajanja. Seveda pa ne smemo odlašati, čim prej moramo finalizirati ta dogovor. Najlepša hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Na vrsti je eh, GUE NGL. Besedo dobi gospod Širdevan. Izvolite. Hvala lepa, predsednik, gospod von der Leyen, gospod Mišel. Verjetno vas ne bo presenetilo, da nisem entuzijastičen nad tem rezultatom. Države članice so se dolgo pogovarjale in na koncu so se lahko dogovorile glede načrta za okrevanje, okrevanje v katerem bo Evropska unija skupaj prevzela dolgove. V redu. Gre za skromen signal solidarnosti, glede katerega smo morali predolgo čakati, da je bil sprejet. Stališče naše skupine je bilo jasno od začetka. Evropa potrebuje skupen odziv na to krizo in to moramo povezati z digitalno, socialno in ekološko transformacijo naše celine. Le na tak način lahko uspemo. Če bomo pri eh, tem sporazumu zamudili to priložnost, bo to veliko razočaranje. Namesto dobrega načrta za okrevanje smo dobili instrument, ki ni zadosten, da bi lahko pokril ta skoraj desetodstotni primankljaj pri našem BNP-ju. Ne, eh, namesto da bi tukaj razširjali sredstva, smo še krčili VFO in eh, nismo uspešno zadostili vsem potrebam. To bi lahko bil prvi korak na poti novega evropskega projekta, ampak eh, žal na svetu tega ni bilo, tega vzdušja ni bilo, prevladalo je, eh, prevladalo je nacionalni egoizem. Potrebujemo jasna načela za pravno državo, za neodvisne medije, neodvisno pravosodje, enakost med moškami, moškimi in ženskami. To so načela, ki morajo biti temelj demokracije in ki jih ni mogoče prodati za nekaj milijard tukaj ali tam. Lastna sredstva so dobra za misel, gospa von der Leyen, ampak trenutno si je tukaj načrtovan davek na plastične izdelke, in eh, ta ne bo zadosten, če želimo odplačati te dolgove. Namreč na ta način bi lahko dolgove odplačali v 130 letih, to ne bo dovolj. Potrebujemo digitalno obdavčitev, ki bo eh, lahko privedla do približno 8 milijard evrov eh, letno. Zato bi morali to še okrepiti z obdavčitvijo najbogatejših, namreč oni bi lahko doprinesli do uh, sredstev za okrevanje. Gospod Mišel, nizozemska je davčna oaza, kot veste, in eh, prav zato ni prav, da ste poslušali njihove zahteve, davčne oaze Evropske unije bi morali zapreti. Ta načrt ni dovolj ambiciozen, da bi lahko sledil visokim ambicijam našega parlamenta. Potrebujemo več investicij v prihodnost. Ne smemo vrčevati pri sredstvih za digitalizacijo, zdravstveno varstvo in pri skladu za pravičen prehod. Po drugi strani pa istočasno krepimo investicije v obrambo, nadzor meji in tako naprej. Mislim, da je Evropa zamudila zgodovinsko priložnost in nisem prepričan, da bo prišlo do še ene podobne priložnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsednik Širdevan. Sedaj pa v imenu nepovezanih, gospod Džan Ruso, izvolite. Oče, per tuti žitadini. Spoštovani kolegi in kolegice, danes je zgodovinski dan za evropske državljane. Gre za veliko spremembo, ki smo jo čakali že več desetletij evropske politike, so se več let napačno izvajale in sedaj se je situacija spremenila. Kot evropski državljan in kot italijan bi se rad zahvalil Giuseppeju Conteju za odličen rezultat pogajanj v um, svetu. Moja stranka, Pit Zvezdic, se je zauzemala za konec vrčevalne politike, ki je privedla do revščine, do diskriminacije med različnimi državljani in različnimi državami. Obrniti moramo novo stran in eh, spremeniti te politike za zmerom ta sprememba ne sme veljati samo za to nujno situacijo po COVID-u, ampak moramo sedaj ohraniti to avtentično solidarnost za nadaljne politike v prihodnosti. Sprejeti moramo ta napredek in nikoli se ne smemo vrniti v prejšnje čase. Spoštovati moramo naše ustanovitelje, namreč na tak način nam lahko uspe. Hvala. Najlepša hvala, besedo dobi gospod Murišan. Izvolite. <laughs> Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala, gospa von der Leyen, hvala, predsednik Mišel. Zahvaljujem se vam za dober rezultat pri eh, pogajanjih glede načrta za okrevanje. Sporočilo Evropskega parlamenta je jasno, pozdravljamo eh, ta svežen 750 milijard evrov, to je pomoč za državljane, za podjetja in za regije, na katere je ta virus najbolj vplival. Pomembno pa je, da se sedaj to pravilno oblikuje. Ta denar moramo nameniti modernizaciji in razvoju Evropske unije. Več, ko bomo tukaj eh, denarnih sredstev namenili nekemu projektu, boljši mora biti tudi nadzor. Mehanizem za spremljanje je izjemno pomemben za Evropski parlament. Kar pa se tiče večletnega finančnega okvira za naslednjih sedem let, ta je zelo pomemben, namreč veljal bo tudi po koroni. Ta proračun mora biti ambiciozen in mora zadostiti obljubam, ki smo jih dali našim državljanom. 27 predsednikov in premijejev se je borilo iz 27 nacionalnih perspektiv, sedaj pa se bo Evropski parlament boril za evropsko perspektivo. Prisluhnili smo svetu, sedaj pa je čas, da tudi svet prisluhne Evropskemu parlamentu. Kaj so naše eh, zahteve? Želimo si, da bi mladi lahko potovali, da bi lahko spoznali Evropsko unijo, evropske vrednote in evropski način življenja. In prav zato potrebujemo večji proračun za Erasmus. Želimo zgraditi več bolnišnic in modernizirati obstoječe bolnišnice in zato potrebujemo ambiciozen program EU for Health. Tukaj moramo biti ambiciozni in prioritizirati program obzorja. Nihče ne sme ostati eh, nekako v zaostanku, ko gre za digitalizacijo in modernizacijo. To so naše zahteve in če želimo podpreti VFO, mora biti to vključeno v proračun gospa von der Leyen, rekli ste, da je to grenko zdravilo, ki ga ne želimo uh, eh, pogotniti in mi tega zdravila v tej obliki ne bomo pogotnili, tako pač je. Pogajali se bomo, hitro bomo prišli do dobrih rezultatov in to ustrezno spremenili. Gospod eh, Mišel, bili ste eh, premije, gospa von der Leyen, bili ste ministrica in oba torej veste, da so pogajanja v parlamentu ključna. Ta postopek lahko zaključimo hitro in našim državljanom pošljemo jasno sporočilo, da bo ta proračun krepek. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bonafé, dve minuti. Najlepša hvala. Evropski svet je tukaj naredil jasen korak naprej. Govorimo lahko o evropskem odgovoru na krizo po pandemiji COVID-a. Sedaj lahko prvič govorimo tudi o skupnih evropskih dolgovih, ki nam bodo pomagali pri okrevanju gospodarstva. Next Generation EU pomeni, da je Evropa zmagala. To pomeni, da se lahko eh, evropski državljani zavejo, kakšen je pomen Evrope. Nihče več ne more reči, da bi bilo bolje, če uh, se vsako klene svoje nacionalne države in svojih nacionalnih interesov, kot da ti ne bi bili v bistvu evropski interesi. Koronavirus je mnogim pokazal, kako resna je situacija. Mnogi so izgubili svojce, še več ljudi je izgubilo delovno mesto in jasno je postalo, da so države članice same veliko bolj šibke. Skupaj moramo stopiti in Evropska unija lahko postane trdnejša in bolj eh, enotna. Gospod Mišel, prav zato je ta načrt za okrevanje tako pomemben. VFO pa žal ni primerno oblikovan. Prisluhnili smo vam in seveda potrebujemo sedaj nujna sredstva za okrevanje gospodarstva. To je v skupnem interesu vseh nas. Potrebujemo načrt za okrevanje, zato da se gospodarstvo spet oživi in pripraviti moramo primerne pogoje, zato to je res. Ampak programi, ki že tečejo na ravni Evropske unije, morajo imeti priložnost, da se tudi nadaljujejo. Potrebujemo trdne programe in zato dovolj sredstev. Zeleni dogovor mora biti ključen del tega programa Next Generation EU. Je namreč ključen za našo prihodnost. Invest EU, obzorja, sklad za pravični prehod in tako naprej. Tukaj smo zmanjšali sredstva in to zelo drastično. Tega ne moremo sprejeti. Poleg tega ne moremo sprejeti, da se evropska sredstva nameni tistim, ki ne spoštujejo naših vrednot. To mora biti čisto jasno, tudi tisti, ki zlorabljajo sredstva, ne smejo prejeti evropskega denarja. Naši državljani nas opazujejo in ne smemo jih razočarati. Najlepša hvala, sedaj pa Luis Garciano, izvolite. Um, hvala, uspelo nam je. Številni v tej hiši in tudi drugih inštitucijah smo. Eh, trdo delali na tem, da bi imeli sklad za okrevanje, s katerim se bo lahko Evropa složno soočila s posledicami krize. Evropski parlament je pokazal pot naprej z dvema resolucijami, ki smo jih sprejeli aprila in maja in jasno smo povedali, da je možno doseči dobro rešitev. Evropa je uh, naredila svojo domačo nalogo. In zdaj morajo vse države članice narediti svojo domačo nalogo. Nekateri, so, eh, nekateri že preznujejo, da bi zmagali svetovno prvenstvo. Uh, Ampak eh, delo je pred nami, še pred nami. Vlade, ki bodo dobile sredstva, niso dobile še ničesar, niso pripravile ničesar, za, uh, s čimer bi lahko, v, v kar bi lahko uh, investirali. Nič pa ne bo za ston. Tudi teh 750 uh, milijard, ki jih bomo. Uh, financirali z dolgom, ni zaston. To, bo, to bodo odplačevali naslednje generacije, zato moramo ta sredstva uporabiti za to, da izgradimo boljšo družbo. Samo za te namene si lahko dovolimo uporabo teh sredstev. In to sporočilo je treba uporabiti posod. Posod v Evropi, po vseh državah članicah je treba jasno povedati, da je treba reforme izvesti zdaj, s temi sredstvi moramo zgraditi bolj eh, humano Evropo, v kateri bomo lahko vsi živeli ob spoštovanju eh, okolja in z uporabo novih digitalnih tehnologij. Vse bo zdaj odvisno od tega, kako bomo uporabljali ta sredstva, da zgradimo močnejšo Evropo. Ta Evropski parlament pa mora storiti vse, kar lahko, zato da bi zagotovil, da se bodo sredstva uporabila za res namensko. Hvala. Hvala. Minuta in pol za kolego Kompenosje, prosim. Hvala. Predsednica, hvala. Predsednik Mišel, hvala. Predsednici Vanderlejnevi, da je danes z nami. Sveda je ta razprava bistvena. Ampak Brez uvoda bomo pozabili na to, kar je res najpomembnejše. V zadnjih letih vidimo, da je Evropska unija sestavila zelo zapletene pravila, ki jih državljani ne razumejo. In ta pravila so prispevala k temu, da je Evropa še pred to krizo s COVID-om, še posebej pred krizo, bila v svetu. Uh, najpočasnejša država, ko šlo za gospodarsko rast. To je ustvarilo resne težave, kot so rekli številni. Na Evropskem svetu je bil sprejet mikrogospodarski dogovor, ki je seveda pomemben za nas. Ampak nismo najbolj razumeli, kakšne vrste virov bomo dobili eh, v državah, katere ukrepe bomo sprejeli. In to nas res skrbi kaj ti mogoče to res ne bo pomagalo tistim sektorjem, ki pomoč najbolj potrebujejo, prav nasprotno. Mi spoh ne vemo, kakšna bodo priporočila komisije za našo državo. Ne vemo, ali bo komisija želela, da zmanjšamo zdravstveno socialno pomoč doma, zdravstveno varstvo. Ne vem, ne bi se želel vrniti domov čez par let in ugotoviti, da. Uh, so se stvari poslabšale in da sedaj proizvajamo na kitajskem. Ne vem, od Maastrichta do Lizbone vidimo veliko hinavščine. In danes je treba to omeniti, kajti vidimo, da nismo še izmirili eh, obsega te krize in treba je to povedati na glas. Hvala. Kolega Andresen, dve minuti in pol. Hvala. Najlepša hvala. Prvič v zgodovini Evropske unije smo prišli eh, do skupnih evropskih obveznic in investicij v eh, zelene naložbe. Zeleni to pozdravljamo, namreč politično in gospodarsko je to pravilni način. Če želimo biti okrepljeni po krizi, potre, potem potrebujemo dobro delujočo gospodarsko in denarno unijo. Cena za ta korak naprej pa je bila visoka, po našem mnenju previsoka. Gospod Mišel, žrtvovali ste VFO zato, da ste sprejeli načrt za okrevanje. Ti izdatki bodo porabljeni na nacionalni ravni, po našem mnenju, in eh, leta 2024 eh, bomo imeli prenizek evropski proračun. Želeli ste za visokimi rabati kupiti strinjanje teh eh, varčnih petih držav. Mladi preko Evrope potujejo po vsej Evropi in sedaj bodo uh, zaradi teh rezov v VFO plačali visoko kazen. Rabate ste omogočili arogantnim predsednikom držav in ne vem, zakaj je bilo to smiselno. V odgovor na največjo pandemijo na svetu ste sedaj krčili sredstva za zdravstveni program. Ali se vam to zdi smiselno? 30 odstotkov naložb povezanih z podnebnimi cilji, to je dobro. Mnogi smo se za to bojevali. Ampak, če želimo eh, sprejeti zaveze iz Pariza, to ne bo dovolj. Potrebujemo več naložb tudi v biotsko raznovrstnost, naprimer, in zagotoviti moramo to, da noben projekt v evropski politiki eh, ne bo v navskrižju z temi pariškimi cilji. Ne smemo podpirati fosilnih goriv. Z zeleni mislimo, da je sramotno to, da načela pravne države niso bila eh, vključena v ta svežen. Viktor Orban je tukaj očitno zmagal. Spoštovanje pravne žrdave mora biti nekaj eh, samoumevnega. Evropska unija pač ni bankomat in vaš predlog je poenostavil blokiranje ukrepov strani Orbana in drugih podobnih politikov. Upam, da bomo to lahko popravili v naslednjih tednih. Evropski parlament je sozakonodajalec, nismo samo opazovalci pri tem postopku in zato bomo svojo vlogo vzeli zelo resno. Težko se bomo pogajali za to, da bomo sprejeli svežen, ki bo dejansko uporaben. Trenutni pogoji niso sprejemljivi. Hvala, minuta in pol, kolega Van Overtflot. Najlepša hvala. Evropski svet je sprejel dogovor in to je bilo tudi zelo pomembno. Evropske institucije namreč ne morejo nadaljevati z pogajanji brez tega. Pandemija COVID-19 je še vedno aktivna in gospodarske posledice, pa tudi posledice pri življenjih eh, ljudi, so jasne. Čim prej potrebujemo ta sredstva za okrevanje, zato da bomo pomagali našim gospodarstvom, ampak nekaj stvari pri tem dogovoru nas vseeno motijo, najprej eh, kar se tiče pogojevanja. Mislim, da je preveč nejasno, kako bo delovalo to pogojevanje, kako bo uh, delovalo v primeru, da prihaja do nekega deadloka, da se ni mogoče dogovoriti, kako bomo to razrešili. Druga kritika, ki jo imam, pa je glede vračanja sredstev, glede odplačevanja teh dolgov. Nek predlog tukaj sicer obstaja, ampak potrebujemo konkretno razdelan načrt, kako bomo odplačali 750 milijard evrov. Mislim, da to še ni dovolj jasno. Upam, da bomo v kratki prihodnosti tukaj dobili odgovore. Še nekaj vprašanj imam, kar se tiče uh, določenih kriterijev, naprimer tudi kar se tiče brezposobnosti in boja proti tej, tukaj potrebujemo več informacij. Opazili smo, da ta spremljanje ta dogovor Evropskega sveta močno reže v VFO, predvsem kar se tiče možnosti konkurenčnosti in uh, inovacij. Tukaj potrebujemo več sredstev. Hvala. Kolega Gušma, dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Izdaja skupnega evropskega dolga je zgodovinska odločitev brez precedensa. Ampak, ko gre za to dolg, brez lastnih sredstev ne bomo mogli narediti nobenega koraka naprej. In zdi se, da na svetu jemljajo denar od prihodnih proračunov in ga uporabljajo sedaj. Mislim, da ne smemo tu slepiti državljanov. S tem dolgom se vračamo nazaj na makroekonomsko pogojevanje, ki je pripeljalo Evropsko unijo do katastrofalnih rešitev že v preteklosti. To je bilo katastrofalno za gospodarstvo, za evropski projekt in za evropske državljane. Cena, ki smo jo plačali, je bil manjši proračun, proračun, ki naj bi Evropsko unijo spremenil v kraj, kjer je manj enakosti. Torej, rezultat je bil ta, da smo povečali neenakosti. Nekatere države, ki se imenujejo varčne, pravijo, da tisti, ki pač sledijo pravilom, tisti, ki bodo upoštevali vse v prihodnosti, bodo dobili vsa sredstva, vse paušale in eh, zato, da bi imeli ta načrt, zato, da bi imeli ta dogovor, je na koncu bilo to sprejeto. Ampak ta načrt bo spodkopal evropski notranji trg, vsa pravila na notranjem trgu. V prihodnih letih bomo to videli. Že zadnjih deset let vidimo, da se kršijo makroekonomska pravila, zlasti na nizozemskem. Razumeti moramo, kaj želimo reči to. Mi v Evropskem parlamentu ne bomo sprejeli tak proračun, ne bomo sprejeli bolj neenake Evropske unije, ne bomo sprejeli uh, teh popustov in rabatov, očekov, ki se bodo pošiljali tem bogatim državam. V prihodnosti moramo v parlamentu vključiti v to razpravo vse politične skupine, ne bomo sprejeli manj enake Evropske unije. Hvala. Kolega Pudžmont, minuto in pol. Hvala. Ta teden smo dobili zelo pozitivne novice o tem dogovoru. To je prineslo veliko upanja, kajti veliko je težav in to je velik korak naprej. In to seveda vsi pričakujejo Evropske unije. Sedaj pa morajo države članice porazdeliti te vire učinkovito in predvsem z veliko odgovornosti. Ta denar prihaja zaradi truda milijonov. In do tega smo prišli zaradi solidarnosti, kar bi moralo biti bistvo Evropske unije. Nihče ne bi nikoli smel pozabiti na to. Ta močen evropski mehanizem obnove je bil zgrajen, ampak tu pa smo tudi zamudili priložnost, da bi okrepili demokracijo in vladavino prava. Zlasti v teh časih, ko vidimo to dramatično situacijo, recimo jugrov, od Evrope to terja moralne vrednote. Tudi na področju človekovih pravic. Nekatere države bodo prejele veliko denarja in ne bodo čutile nobenih obveznosti, da bi spremenile svojo obravnavo opozicije in obravnavo nacionalnih manjšin. Recimo, Kataloniji to dobro vemo. Španija še naprej porablja na milijone evrov za to, da vohuni za določenimi politiki. Španija tu zavrača priporočila OZN? Ali imamo lahko gospodarsko živito brez demokratične dimenzije? Ja, na kitajskem ja, ampak v Evropi je to nočna mora. Vsa najmanjša možnost, da se to zgodi in mislim, da se moramo znebiti takšnih tendenc. Dve minuti, kolegica Delan. Ja, dankjewel, uh, eh, de Hvala lepa, gospa predsednica po štirih dneh in nočeh smo dobili dogovor, ampak to je kot dobri, slabi in grdi, kot ta film. Vedno je težko dobiti dogovor, ampak če govorimo o tem svežnju živitve gospodarstva po krizi s korono, potem je tu treba upoštevati tudi vse posledice. No, ne smemo se slepiti. Krize še ni konec. In izrabila bom to priložnost in naslovila tudi druge. In če pogledamo skozi okno, je sončno. Ampak, če je sončno zunaj, to še ne pomeni, da je vse rešeno. Tako da moramo pravčiti druge vidike proučiti moramo druga področja, mejne straže, migracije. Vrtimo se v krogu. Zadnjič, ko smo imeli migracijsko krizo, smo rekli, da moramo delati skupaj v Evropi. In sedaj ste zmanjšali ta proračun. Prihodnič, ko bomo imeli migracijsko krizo, boste rekli, ja, to je treba rešiti na evropski ravni. In kaj sem mislila, ko sem rekla, da gre za grde? No, če govorimo o evropski vladavini prava, se situacija nenehno slabša. Ampak ni vse izgubljeno. Slišali smo, da je treba še naprej delati eh, na osnutku iz preteklosti, kot je rekla predsednica komisije mislim, da moramo češki, mačarski in drugim državam poslati jasen signal, da se ne bomo odrekli vladavine prava. Zakaj je to tako pomembno? Dodajamo nov vidik sedaj s tem svežnjem za obnovo gospodarstva, ampak temelj vsega pa je vladavina prava in še naprej moramo delati na tem. Ne pa, da imamo le prazne besede na papirju. Tako da se zahvaljujem predsednici Evropske komisije za te besede. Sedaj pa kolegica Markeš. Predsednica, imamo evropski odziv na krizo. Državljani, družine, podjetja, združenja, vlade, vsi lahko računajo na evropske odzive. In prav to smo si vsi želeli. Evropski parlament je pozival k obnovi k vzpostavitvi tega sklada. Evropski odziv temeli na tem skladu. Rada bi čestitala komisiji, ker je obrala ta ustvarjalni pristop, ker imamo uravnotežen načrt za obnovo, večletni finančni okvir prav tako. Prepričana sem, da so države članice zadovoljne s temi finančnimi vojnicami, ki jih bodo prejeli, ampak to je nekaj, kar skrbi vse. Mislim, da je predsednica Vanderlajnova to jasno rekla in je delila to skrb z vidika komisije. Kako bo s strateškimi programi v prihodnosti? Recimo Erasmus, obzorje, Evropa, digitalna Evropa, EU za zdravje, ustvarjalna Evropa, pravice in vrednote in tako naprej. Zato je Evropski parlament zelo zadovoljen, ker vidi evropske odzive. Ampak ne smemo pozabiti na vsa sredstva, ki so na voljo zato, da bi imeli močnejšo Evropo. Zato računamo na komisijo, na institucijo, ki je zadolžena za ščitenje interesov Evropske unije. Kaj ti tu gre za interese unije, ki so pod vprašanjem? In gre za dodano vrednost Evrope, ki jo je tu treba podpreti. Mi bomo tudi računali na evropske vodje, da bodo presegli nacionalne interese tekom pogajanj potem bomo tudi zahtevali umestni pregled, zato da bomo analizirali različne podnebne cilje in vse drugo, tudi ko gre za enakost med spoloma. Ampak, ko govorimo o novih lastnih sredstvih Evropske unije, recimo, da bi imeli nova lastna sredstva, vključno z digitalnim vzvodom ali s finančnimi transakcijami, pristojbinami na tem področju, evropski proračun, ki temelji na odstotku BNP-ja. V preteklih letih smo veliko krat imeli te razprave in to ni bila vedno laka razprava, pa končno imamo nekaj za prihodnost Evropa. Hvala, kolegica Haj, dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Gospa predsednica, gospod predsednik, dragi kolegi, ta pandemija je res škodovala nam, Evropi, ampak naše gospodarstva, naši zaposleni so bili res prizadeti. Sedaj je naša odgovornost, da jim damo upanje v prihodnost, da se odzovemo na to zdravstveno krizo. In upamo le lahko, da bomo v prihodnosti bolj solidarni, bolj zeleni, bolj močni, bolj inovativni. Zato so evropski vodje držav in vlad sprejeli ta načrt. To je velik korak naprej za našo prihodnost. To so zgodovinski trenutki. Nihče v tej dvorani, nihče ne more ugovarjati temu, da je šlo za neko slabo odločitev. Gospodje predsedniki, gospa predsednica, čestitam vam. Mi to res podpiramo. Ampak, sveda, naloga ni bila lahka. Vidimo tudi vse predvidljive vidike tu. Vodje držav in vlad so soglasno sprejeli to odločitev v Bruslju. Ampak, sveda bo sedaj na nacionalni ravni to treba izvajati in ne smemo v Bruslju prežvekovati nacionalne interese. Mi, evropski poslanci, prosimo za jasne zaveze, za obveznosti, zato da bi lahko hitro izvajali nova lasna sredstva. Da ne bomo imeli kakšne takšne izraze, ki niso jasni, mogoče bomo videli. Ne, potrebujemo fiskalno optimizacijo, zlasti v primerjavi s kitajskimi podjetji treba je poskrbeti za vse te vidike. To je samo bistvo tega svežnja, tega načrta. Potrebujemo solidarnost, ne smemo pa obremeniti državljanov. Sveda, sveda želimo v zakonodaje zapisati to, kar smo sedaj sprejeli. Ampak gre za dinamiko vašega odgovora. Predsedniki, skupaj moramo delovati zaupanjem, ambiciozno in hitro. Hvala lepa. Hvala. Minuta in pol. Kolega Madison. Uh, Kolegica van der Leineva, kolega Mišel, hvala vsem. Govoril bom v svojem jeziku. Najprej bi rad rekel, da je zelo zanimivo slišati, kako zadovoljni so vsi s prijetjem tega dogovora, ampak mene skrbijo pravi razlogi za to zakaj si skupaj sposojamo 750 milijard evrov? No, menda pravi Evropska komisija, da je razlog za to, ker številne države članice same ne bi mogle dobiti takšnih posojil posamično po takšnimi pogoji. Zakaj? Zato, ker njihova gospodarstva ne delujejo. In zakaj ne delujejo? Zato, ker imamo evropske direktive, evropske uredbe, ki so omejile delovanje držav članic v tolikšni meri, da stvari pač ne delujejo. Imamo države članice, ki so bile zelo konzervativne, ki so vrčevale, recimo Estonija, moja država članica, je ena izmed držav, ki ima skoraj da najnižjo stopnjo državnega dolga na svetu mi moramo sedaj sprejeti skupno posojanje, zato ker številne druge države članice Evropske unije niso vrčevale in so porabile preveč v preteklih letih. No, glede vladavine prava. Ne moremo spregledati pogodb, kajti evropske pogodbe ne bi dale pravne podlage predsednici Evropske komisije, da se sposodi toliko denarja. Mi ne vemo, kako bomo financirali vse to. No, prepričan sem, da se bo to na koncu končalo na Evropskem sodišču. In to se je zgodilo tudi v Nemčiji in prepričan sem, da bo tako v prihodnosti. Minuta, kolega Ajde. Um, Hvala, predsednica. Jaz bi uporabil minuto, da bi res naslovil tiste, ki vrčujejo, teh pet politikov, ki so menda največji vrčevalci. Mislim, da bi jih vprašal, o čem ste pa razmišljali? Deset let po evrokrizi, ko imamo končno pravi trenutek za načrt javnega delovanja investicij, imamo krizo, vse posod sedaj pa pravite, ja, je treba zmanjšati zdravstveni program, treba zmanjšati proračun, sedemletni proračun, ko naj bi vlagali v prihodnje desetletje, dajmo zmanjšati proračun, pravite, za raziskave. Kaj bo naslednja velika kriza? Podnebne spremembe? Ne, dajmo zmanjšati sklad za prilagajanje globalizaciji. Torej, vse posod vidimo, da je manj vrednot, no in ponovno želite zmanjšati vladavino prava. Ja, dragi varčevalci, imate svoje rebate, imate svoje popuste in vse, kar boste dobili nazaj, ampak tu govorimo o prihodnosti Evrope in to je interes vseh, zlasti vas. V Evropskem parlamentu vam dajemo možnost, da razmislite o vaših prioritetah to poletje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 Eh, tudi Poljska je bila vključena v te pogajanja. Mislim, da moramo pozdraviti, da je prišlo do dogovora. Ideja solidarnosti in odgovornosti je zmagala, premagala nacionalne egoizme. Eh, ta predlog ne bo škodil nikomor, po mojem mnenju, in prepričan sem, da vsi uporabljajo vladavino prava kot neki izgovor. To je očitno mačarska, polska so za vladavino prava, vsi smo za čisti zrak in čisto vodo in upam, da se nam bo zgodilo to, da v končni fazi na podlagi eh, nekih eh, lažnih trditev, naprimer, da se nek sodnik ne počuti dobro, potem je, da je zato sankcionirana cela država. Gospa von der Leyen mora biti poštena glede teh eh, vprašanj. Eh, kakršnikoli revizijskih mehanizmi morajo biti zanesljivi. Eh, vladavine prava se ne bojimo. Upam, da bo ta denar tudi hitro prišel do gospodarstva, zato da, lahko, da zato da ga bodo lahko uporabljali podjetniki v revnejših regijah in tisti, ki potrebujejo zaščito. Pripričan sem, da bomo lahko začeli uvajati te nove instrumente. Ja, uh, zmanjšana so sredstva tu in tam, ampak upam, da bomo ta sredstva kljub vsemu uporabili uh, koristno v državah članicah. Gospod Tomržejem, na minuta. Najlepša hvala. Eh, rečeno je bilo, da je zgodovinski dogovor bil dosežen na Evropskem svetu, ampak vemo na podlagi izkušenj, da se odprta vrata hitro zaprejo pred eh, logiko konkurence. Prihodnost bo sodila o tem ampak eh, da ne smemo razmišljati preveč eh, kratkoročno. Na svetu pa so dosegli dogovor na račun eh, rezov, rezov v evropske politike. Raziskava Erasmus, zeleni sporazum in še bi lahko našteval. Ta dogovor je bil dosežen tudi v nekem kontekstu renacionalizacije evropskih politik. In to je zaskrbljujoče. Mislim, da je ta dogovor predvsem dokaz tega, da so nacionalni interesi prevladali nad evropskimi interesi. Evropskemu svetu danes tu želim povedati, da ima Evropski parlament zadnjo besedo in da smo so zakonodajalci. In da smo tudi mi varuhi. Uh, metode skupnosti. Hvala. Thank you. One minute, Madam Adenolfi. Gospa Adenolfi, ena minuta. Presidente, cari colleghi, lo scorso 21 luglio è nata... Hvala, gospa predsednica. Spoštovani kolegi, 21. julija je bila rojena Evropna solidarnost in mislim, da, bo, da se bomo tega dneva spominjali na tak način. 750 milijard evrov bomo imeli za boj proti krizi, prav tako pa bomo lahko izdajali skupni dolg. Na ta način mislim, da smo zasedili semena Evrope prihodnosti. Hitro, kmalo bomo lahko tudi želi sadove. Veliko moramo sicer še storiti. Evropski parlament mora zdaj potrditi dogovor. Določena zniženja so bila a, kratkoročna, kratkovidna in a, nima nobenega smisla. Zakaj so rezali, naprimer, zdravstvenih programov? To nima smisla. Potem pa bomo morali tudi braniti investicije v Južno Evropo, prav tako bomo morali uh, zagotoviti okrevanje uh, sektorja turizma in kulture. Eh, mi smo ponosni na te velike spremembe, na ta dosežek. To, je, to so bile sanje Spinelija in ustanovnih očetov. Strah nas ni, prihodnost nas čaka. Thank you, Hvala, gospod Kaspari, dve minuti. Spoštovana predsednica, čestitam Evropskemu svetu, da so se tako hitro dogovorili. Gre za močen signal in Evropa je ta signal uh, jasno pokazala. Pokazala je, da smo včasih sicer eh, različnih mnen, ampak da lahko najdemo skupno pot. To je pomembno sporočilo za naše državljane, Torej, naši državljani sedaj razumejo, da se lahko zanesejo na Evropo in da smo skupaj močnejši. Ta dokument je dober začetek za pogajanja, ne moremo pa ga kar tako sprejeti. Še nekaj tednov imamo časa, da se dogovorimo glede izboljšav k temu svežnju. Obstaja pa še nekaj odprtih vprašanj, ki jih eh, moramo skupaj rešiti ne želimo ohranjati obstoječih zastarelih struktur pri življenju. Potrebujemo nove načine reševanja krize. Potrebujemo nove načine programiranja, kot to že počne pri regionalnih in strukturnih skladih. Zakaj so države članice ustrajale pri tem, da bodo same pripravljale programe in da jih ne bomo pripravili skupaj v Evropski uniji? Gospod predsednik sveta, zanima me, kako bomo zagotovili to, da ne bomo govorili samo o teh dveh, treh eh, odstotkih BNP-ja. Zanima me, eh, kako bomo zagotovili, da so vsi ti zneski, ki bodo namenjeni državam članicam in njihovim programom, uporabljeni primerno. Torej, 49 odstotkov eh, sredstev gre na državno raven in potrebujemo mehanizem za spremljanje. Namreč Evropski parlament ima tukaj visoka pričakovanja, da se bodo ta sredstva porabljala v skladu z evropskimi cilji. Hvala, gospod Volker, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa von der Leyen, gospod Mišel. Odlično je, da ste pogajanja zaključili z rezultatom, ampak ni tako dobro, kaj ste dejansko pripravili. To grenko zdravilo, o katerem ste govorili, tega mi ne želimo pogoltniti. Namreč pomembno je za prihodnost Evrope, da se ohrani VFO, ki bo sposoben, ki bo podpiral um, podnebno neutralnost. Tukaj ste pripravili ogromne reze. Potrebujemo socialno uh, pravično prehajanje in sklad za pravični prehod je bil tukaj močno, močno krčen. Uh, zdravstveno politiko ste tudi skrčili na veliko, veliko manjša sredstva, samo 20 milijonov letno. Načrt za okrevanje ste poimenovali Next Generation EU in trenutno se zdi, da naslednja generacija Evropske unije ne bo razmišljala o podnebju, o pravičnem prehodu, o digitalizaciji. Glede tega naj razmišlja naslednja generacija ali kako. To je nesprejemljivo. Evropske državljane moramo podpreti mi kot Evropski parlament, ki predstavlja evropske državljane, potrebujemo možnost soodločanja glede tega programa. Kar se tiče pravne države, je ta predlog popolnoma nesprejemljiv. Pravna država in njeno spoštevanje mora biti temelj našega sodelovanja in temelj za izdajanje sredstev. Ta dogovor potrebujemo. Parlament se bo bojeval za bolj jasno strukturo pri tem proračunu. Pravna država je nekaj, kar je potrebno vključiti v vse programe, tako da bodo naši državljani, naši eh, novinari in sodniki lahko mirno spali, zato ker bodo vedeli, da se njihove pravice zaščiti. Gospod Krner, minute in pol. Tak, frau prezidentin, frau von der Leyen. Gospod Krner, najlepša hvala. Eh, gospod Mišel, gospa von der Leyen, kolegice in kolegi. Odlično je, da je svet sprejel nek rezultat ampak ta konec tedna je jasno pokazal na dejstvo, da države članice Evropsko unijo razumejo samo in edino kot bankomat. Vsi si želijo čim manj uplačevati in dobiti čim več denarja nazaj. Vse države članice razmišljajo na tak način. Varčne države članice razmišljajo o tem, kako čim manj uplačati, druge pa kako čim, manj, čim več dobiti iz Evropske unije. Ampak Evropska unija ni bankomat. Postati mora zavarovanje za prihodnost in zato moramo pripraviti pot, kako razviti prihodnost. Ulagati moramo v raziskave, v Erasmus, v eh, program za vodik in tako naprej. Evropska unija mora biti močna na področjih, kjer države članice tega same ne zmorejo. Nekatere države članice Evropsko unijo razumejo resnično samo kot bankomat in to zakaj? Zato, ker želijo sami, in, uh, sami zlorabljati evropska sredstva in jih dajati svojim prijateljem. Tega ne smemo dovoliti. V Evropski uniji potrebujemo varovalo, s katerim bomo zagotovili, da avtokrati in njihovi koruptivni prijatelji ne bodo zlorabljali finančnih sredstev in si jih tlačili v lasten žep. Gospa Merkel in njeni prijatelji so podlegli Orbanu in eh, njegovim prijateljem in tega Evropski parlament ne more sprejeti. Hvala, gospod Beck, minuto in pol. Najprej dobre novice. Brexit je Veliki Britaniji privrčeval 80 milijard. Toliko bi stal eh, sklad za okrevanje, če bi ostali v v Združenem kraljestvu. Evropska unija bo torej eh, namenila 1,1 milijarde evra zdravstvu, tukaj pa bomo imeli velike, velike dolgove. Pogodbe pravijo, da se evropski proračun financira iz lastnih sredstev in da je potrebno tukaj vedno odplačevati dolgove. To je zelo jasno povedano, Evropska unija pa se zato nezakonito zadolžuje. Konfuci eh, je dejal, da če besede več nimajo pomena, potem ljudje izgubijo svojo svobodo. Ne v, na mačarskem, ne na polskem, ampak v Bruslju in v Berlinu. Merklova se je, si je želela, da bi Evropska unija postala vele sila kot Amerika po vojni in zaradi tega se Evropska unija zadolžuje. Največ bodo vplačali Nemci, ampak Nemci so tisti, ki imamo najvišje davke, najnižjo, eh, najnižji odstotek lastniških stanovanj. Torej, če pogledamo podrobno, vidimo, da ima Nemčija, ki je bogata država, v bistvu revne državljane. Evropska unija se zadrž, zadožuje in uh, sedaj vidimo, da tri ženske tukaj uh, eh, vladajo Evropi. To ni problematično, ampak problematično je, kako to počnejo. Please. Um, Hvala, gospa predsednica, spoštovani predsednik Mišel, predsednica Federlajen. Ja, dogovor je zgodovinski, to drži. Ampak kot zdravnica sem razočarana zaradi vseh rezov v program za zdravstvo. Smo na sredi krize, drugi val je že tu, mislim, da to vidimo vsi. Kolegom ne morem razložiti, zakaj države članice tega niso videli kot absolutno prioriteto. Ne moremo primerjati številk v predlogu zdaj s prejšnjimi številkami, zato kako vidi, da prej ni bilo. Sem pa tudi raziskovalka in profesorica in zelo težko, pravzaprav ne morem razložiti, razložiti svojim študentom, zakaj imamo manj sredstva za Erasmus, drugim raziskovalcem tudi ne morem razložiti, zakaj obzorje Evropa ni tako visoka, kot bi lahko bila. Potrebujemo ta sredstva za inovacije, za zagonska podjetja, če želimo imeti vodilno vlogo na svetu. Mi smo verjeli v to ambicioznost Evropske komisije glede digitalnega prehoda, glede zelenih ukrepov in v tem predlogu tega ni. Tako da prosim, prisluhnite nam v pogajanjih in zagotovite dodatna sredstva za te ključne programe. Najlepša hvala, hvala gospod Epnik, minuta. Najlepša hvala, predsedujoča. Svet uh, se je končno dogovoril in uh, gospod Derute je na koncu uh, dosegel svoje. Kaj je rezultat? Evropski proračun bo višji, kljub temu, da sedaj nimamo. Uh, Združenega kraljestva. Gospod Derute je temu vedno nasprotoval. Pravi, da je to neka nujna eh, kriza, da imamo nujni postopek, ampak vseeno tega ne razumem. Nizozemska bo tukaj samo plačevala v ta proračun, eh, španci in italijani pa bodo vlekli velika sredstva. Zaradi tega se bodo na nizozemskem nižale pokojnine. Seveda naši državljani tega ne razumejo. Upam, da bomo na nizozemskem lahko imeli referendum o tem novem načrtu, tako da bodo naši državljani lahko sami odločali, ali želijo, da se z njihovim denarjem to počne. Hvala. Doktor Said Ali je včeraj umrl v Dublinu, dan pred 60. rojstnim dnevom. On je ena izmed številnih žrtev te zdravstvene krize. In eh, danes tu moram reči, da sem šokirana. Zaradi tega prepada med realnostjo na terenu in tem dogovorom, ki se zdaj sprejema. Eh, živimo skozi krizo, zdravstveno krizo brez precedensa. Končala se še ni. Maja je povedala komisija, da potrebujemo 9,5 milijarde evrov za eh, nov zdravstveni program. Namesto tega pa dobimo pravzaprav nič nič nismo dobili in ni cele sedem milijarde v VFO-ju za zdravstvo. 13,5 milijarde pa imamo za uh, proračun za obrambo. To je uh, eh, želivo za dr. Alje. To meni zveni kot vrčevalni ukrepi uh, pri vladavini prava, pa prav tako ni nobene pogojenosti. To je želivo pravzaprav. Hvala, gospod Poncijati Objons, minuta in pol. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pozdravljam dogovor sveta. Evropski državljani potrebujejo sklad za okrevanje, za to, da bodo prihodnost spet zrli z upanjem. Ampak, če želimo, da gospodarstvo okreva, potrebujemo več kot samo trdo delo in denar. Okrepiti moramo celotni kreativni potencial. To pomeni, da moramo okrepiti tudi znanost, tehnologijo in vladavino prava. Zato je zaskrbljujoče, da svet znanost uporablja kot neko kravo moznico za ta pogajanja. 27 premijev ne ve, kako pomembne so raziskave. Zato mm, bomo pač morali računati na parlament, da zagovarja a, proračun za znanost. A. Odlično pa je, da so se dogovorili glede a, kontrolnega mehanizma za a, ta sredstva za okrevanje. Španija bo prejela veliko sredstva in ta sredstva moramo koristno uporabljati. Ja, potrebujemo pa tudi eksterno kontrolo. Španija je država članica, kjer je kraljeva hiša v centru masivnega koruptivnega škandala parlament in pa vlada pa nočeta preiskovati. Španija je država, ki milijarde nameni podmornicam, ki ne morejo pristati v naših, v naših pristaniščih. Španija je tudi šampionka hitrih vlakov. Nihče pa ne vlaga v primestne železnice. Španija je država, ki je rešila banke, ljudi pa ne. Uh, nikoli ni od bank zahtevala denarja nazaj. Tako da sem zadovoljna zdaj, da imamo nekoga, ki bo bdel nad tem, kako so ta sredstva uporabljena. Hvala. Hvala, gospod Halicki, dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Želel bi čestitati vam, predsednik Mišel. Svet eh, se je razpletel pozitivno, to je zgodovinski trenutek, zneski so zares eh, zelo visoki. Upam, da bo postopek ratifikacije tekel nemoteno in upam, da bodo ta sredstva zopet zagnala evropsko gospodarstvo po krizi zaradi COVID-19. Zelo pomembno je tudi to, da bo, da bo imeli mehanizem za vladavino prava, ki bo zavaroval. Ta sredstva. To je tudi lep dosežek. Ampak tu v parlamentu bomo hvala glasovali tudi o proračunu, o večletnem finančnem okviru, in s tem proračunom bi pravzaprav izvajali in dosegali cilje, ki smo si jih zastavili. Kako? Pa se lahko strinjamo potem s rezi v skladu za pravičen prehod, vas sprašujem. S tem skladom naj bi dosegli podnebno neutralnost do leta 2050. Znižanje imamo, pa še vedno trdite, da je to naša prioriteta. Uh, Šlezija, naprimer na Polskem, je premagovna regija, ki potrebuje ta sredstva, tako da moramo ta sklep okrepiti, ne pa ga znišati. Mladim v naših državah članicam, članicam preprosto ne moramo trditi, da Evropa misli na, vaše, na vašo prihodnost in izobraževanje, potem pa z drugo roko uh, znižamo Erasmus za 50 odstotkov. To je eden izmed glavnih programov, ki ga imamo za moderno Evropo in pa za mlade. Začenši septembrom bomo imeli v parlamentu tudi poseben odbor za boj proti raku. Rak je največja bolezen v eh, Evropski uniji. To je še en izziv, zdravstveni izziv, poleg COVID-a. Ampak eh, zdravstveno politiko smo pravzaprav zbrisali iz eh, teh pogajanj. Vse se zato več ni. Eh, prav tako smo o vladavini prava se pogovarjali dolgo in široko. Če je pravna država tako zelo pomembna za nas, potem imamo tu eh, program za eh, pravice in vrednote. In ta program smo imeli točno za ta namen in ukrepiti ga bi morali, prav tako finančno podporo. Potem imamo tu še varovanje meja, znanost in tako naprej. Močnejši moramo biti bolj solidarni. Mislim, da, bomo, da moramo zato ukrepiti tudi finančno gledanje na te programe. Najprej hvala gospa Garizba Rubijal, minil tempo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, predsednica von der Leyen, predsednik Mišel. Na evropskih svetih eh, se vedno generira ogromno pričakovanj, pa tudi ogromno razočaranj. Eh, to pa ni bilo res za ta svet. Čestitati vam želim. Fantastično delo ste opravili in mislim, da je dogovor zgodovinski. Končno ste imeli toliko poguma da ste storili to, kar je bilo treba storiti. Se je ta kvalitativni preskok v izgradni Evropske unije končno demonstrira tudi, da je ta stavek Moneja, da se Evropa gradi korak za korakom eh, pravilno. Upam, da bo to dovolj. Upam, da bo to dovolj, ta sklad. Pri VFO-ju pa ste se zmotili. Ne moremo že tretjič eh, sprejemati proračuna, ki bo nižji od prejšnjega obdobja. Več potreb imamo za financiranje. In tu ne govorim o potrebah, ki so nastale zaradi koronavirusa. Zato imamo sklad za okrevanje. Ampak že pred tem virusom so obstajale ogromno potrebe po financiranju. Govorim o tem, da je treba še naprej investirati proti Alzheimerju bolezni, proti za raziskave za a, raka, prav tako je treba, i, a, i, treba investirati v učinkovit. A, transport, potreba, treba je pomla, pomagati mladim, da vstopijo na delovni trg. Tudi zato moramo imeti močna proračunska sredstva. In velika škoda je, da niste uspeli. Uh, pozabiti na samo neke računovodske aspekte in uh, gledati uh, dlje v prihodnost. Ampak pripričan sem, da nam bo v končni fazi uspelo doseči dogovor. Najlepša hvala. hvala lepša, najlepša hvala. Uh, uh, Gifer Hofšta, minuta in pol. Hvala. Imeli smo par osamljenih posameznikov, ki smo že od začetka trdili, da potrebujemo aerobuznice in pa nova lasna sredstva. Če so trdili, to je nemogoče, nerealistično, to so sanje, to so sanje, to se ne bo zgodilo nikoli, to je Evropa. Pa se je vseeno zgodilo to. Tako da sem zadovoljen z rezultatom tega sveta. Ja, mislim, da je to zgodovinski dosežek. Je. Prvi korak naprej je bil notranji trg, potem evro in tretji korak, tretji skok naprej je zdaj to, da bo Evropa izdajala obveznice. Prvič se bo to zgodilo na ta način, bomo ukrepili fiskalno kapaciteto. Na dramatičen način, zadovoljen sem s tem, to je zgodovinsko. Obstaja pa tudi šibkosti v tem načrtu, to drži. Odkriti moramo biti glede tega in najpomembnejša šibkost je nastala zaradi pravila soglasnosti. To je tudi razlog, zakaj so bili eh, znižena sredstva za panevropske programe in zakaj, so, zakaj imamo še vedno rabate za te skromne štiri. Zelo odkrit bom to. In mislim, da lahko govorimo o imenu celotne hiše. Mislim, da ta hiša ne bo prižgala zelene luči za ta paket in za VFO, če tega ne bomo popravili. Panevropski projekti zopet niso prioriteta v VFO. Pa je zelo težko, pa je zelo preprosto to popraviti. In sicer z lastnimi sredstvi bi pač začeli uh, bolj zgodaj, kot pa je to predvideno. V načrtu predvideno za leto 2024, zdaj pa predlagam 2021. In še zadnja, uh, še zadnja točka, preden uh, kot vsakič zatočite s kladivom, gospa predsednica, kot vsakič naj povem, da. Mora biti parlament vključen v postopku soodločanja. 750 milijard bomo uporabili uh, Eh, in to je možno samo z demokratično kontrolo. Konec koncev živimo v Evropi, ne pa v Rusiji ali na Kitajskem. Najlepša hvala. Dobro, da vas nisem prekinila, gospod Vrhovštad. Ja, počitnice se približujejo, ne? Minuto in pol, gospod Majer. Najlepša hvala, predsedujoča. Živimo v nenavadnih časih, tega se vsi zavedamo in v nenavadnih časih potrebujemo izredne ukrepe, to je jasno. V tem svežnju je, uh, v, gre za velike zneske, gre za 12-mestni znesek. Ta svežen in ta odločitev je nekaj, kar bo vplivalo na generacije za nami. Naše politike bodo vplivali na prihodnost. In zdi se, kot da so na tem vrhu vsi zaključili kot uh, zmagovalci. Merklova, gospod Kurce, gospod Macron, vsi so prišli domov in povedali, kako jim je uspelo, kako so zmagali. Ampak mislim, da če smo logični, to ne more biti res. Iz pogajanj pač ne pridejo vsi kot zmagovalci. Nekateri pravijo, da sta Nemčija in eh, Francija v bistvu tisti, ki bosta najbolj profitirali od teh novih eh, načrtov. Zakaj? Ker so se spremenili kriteriji, tako da koristijo velikim državam. Nenavadno je, da bi bili vsi zmagovalci pogajanj, tega sam ne verjamem. In eh, ker gre za zelo, zelo velike zneske, moramo biti previdni. Vzpostavili bomo unijo dolgov in ne vem, ali so ti dolgovi v skladu z pogodbami. Spoštovanje pravne države namreč ne velja samo za druge, velja tudi za nas, tudi za Evropsko unijo samo in torej preveriti moramo, ali je legalno to, kar tukaj počnemo. Poleg tega je problematično to, da se tukaj ustvarjata dva sklopa držav. Severozahodni del in jugovzhodni del. In tega ne smemo dovoliti. Solidarnost mora biti dvostranska. For one minute, Madam Han. Gospa Han, minuta. Verhandlungs. Odlično je, da imamo sedaj neko, neko pogajalsko stanje glede tega vrha. Zelo jasen signal je to, da smo se sedaj prijeli za roke in se odločili podpreti drug drugega, ampak pogajanja se bodo sedaj šele začela. Nesprejemljivo je, da bi pripravili reze v raziskave, zdravstvo in programe za prihodnost. Tudi za varstvo okolja in podnebja nimamo dovolj sredstev. Mi smo želeli zagotoviti, da bomo imeli eh, podnebno neutralno Evropo do 2050, da bomo spoštovali naše zaveze iz Pariza. Zato pa potrebujemo tudi močne raziskave, podpreti moramo majhna in srednje velika podjetja in ne smemo podpirati fosilnih goriv. Obzorja eh, Erasmus in tako naprej. To so pomembni programi za prihodnost in ne smemo dovoliti rezov tukaj. Mi se bomo zauzeli za to, da bo ta sklad pravičen, da bo vključeval sklad za pravični prehod. Nekatere države članice so začele pripravljati programe na tem področju, sedaj pa je svet tukaj rezal sredstva. Tako ne gre. Potrebujemo prehod v trajnostno, dolgoročno prihodnost in naša odgovornost je, da to zagotovimo. Hvala. Hvala, gospod Lundgren, minuta. Tack för ordet. Låt mig börja med att eh, konstatera att... Najlepša hvala. Na začetku ne povem, da je ta e, dogovor neskladen s členom 311 pogodbe. Tam piše, da se Evropa ne sme zadrževati za financiranje uh, proračuna. Od poslancev zdaj je odvisno, ali bomo zagotovili to, da se spoštuje pravila, ki jih imamo v pogodbi. Na švedskem je situacija prav tako zelo resna, ljudje umirajo, premije pa v teh časih eh, denar pošilja v tujino. 6 milijard, 6 dodatnih milijard bomo morali poslati v Evropsko unijo. Dobili smo tudi rabat, česar sicer ne razumemo ravno najbolj. Zdaj pa smo se začeli pogovore tudi o novih lastnih sredstvih. Mislim, da so bili švedi izdani in prodani in upam, da bo to očitno tudi vsem voljivcem v prihodnosti. Hvala, gospod Botega. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovana gospod van der Leyen, gospod Mišel. Prvič ima Evropska unija načrte, da si bomo skupaj sposodili denar za to, da bomo zaustavili to krizo in potem pripravili transferje v države. To je korak v pravo smer, sploh zato, da blokiramo eh, Marka Ruteja in njegove po njemu podobne, namreč skupaj moramo pokazati, da smo solidarni. No, eh, nekateri uh, vidijo, da je v nekateri državi čas za upokojitev niže in potem so zavistni. Opozoriti pa vas moram še na nekaj in sicer v evropskem, z evropskim semestrom ste nekako prepračili solidarnost. Uh, komisija je 63krat svetovala državam članicam, da opravijo reze v svojih zdravstvenih sistemih. Če pa bo se s tem novim svežnjem poskušati usiliti asocialne reforme, to ne bo šlo. Če boste poskušali doseči to, da delavci plačujejo za to krizo, vam bomo mi prekrižali pot. Hvala. One minute, Mr. Castaldo. Gospod Castaldo, minuta. Grazie, presidente, kolegi. L'estenuante maratona. Hvala, predsednica. Spoštovani kolegi, svet eh, je sprejel zgodovinski eh, dogovor, ne vemo pa, kaj pričakovati v prihodnosti. Zelo težko je tudi razumeti, kaj je bilo odločeno. Imamo novo generacijo EU, eh, e nove sklade, 750 milijard evrov, zato da bi ne ponavljali napak iz preteklosti. Zavedamo se, da je zdaj parlament tisti, ki se bo odločil. To ni medvladni sistem, potrebovali pa bomo več kot 750 milijard. Zlasti moramo ukrepiti uh, eh, programe, kot so obzorje, uh, Erasmus, uh, že leta 2021 podržimo, potrebujemo tudi davek. Na oglik, pa tudi najbogatejši evropejci se ne morejo uh, izogniti tem uh, višjim davkom. Mi smo kot uh,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 Najlepša hvala. Torej, veliko ljudi govori o pravni državi, kljub temu, da sploh ne vedo, kaj je to. Pravna država pomeni svobodo, neodvisnost in demokracijo. Gre za to, da se zagotovi prevlado prava in ne interesov posameznikov. Moja generacija je, se je borila za to, da pravna država ne bo samo privilegij Zahodne Evrope. Mi smo se namreč na vzhodu morali boriti za to prav zato vam bom povedal, kaj ni pravna država. To, da se je potrebno držati pravil, ki sploh niso napisana, to, da se uporablja dvojne kriterije, to, da se nekoga eh, hvali, drugega, ki počne isto, pa kara, to ni pravna država. In nekateri želijo ta izraz zlorabiti eh, za te namene, zato da se podredi določene države političnim interesom ko govorite o pravni državi, morate razumeti, kaj to sploh pomeni. Ni prav, da se pravila glasovanja spremeni tako, da dosežete to, kar vi želite, kot priporočilo s Argentini. Pred časom ste uh, želeli, da mačarski premijer zagovarja svoje dejanja, ampak če ni zakonov, potem tudi ni mogoče kaznovati. Tudi v Evropskem parlamentu eh, potekajo stvari narobe, torej nekateri ne delujejo po pravilih in prav zato moramo zagotoviti enako obravnavo in kazni za tiste, ki ne delujejo v skladu s pravili. Mislim, da imamo tukaj eh, določene sovjetske in komunistične metode za to, da se utiša nekatere, da se utiša drugače mišljajoče. Mi smo to že doživeli, postali smo žrtve takšnih praks in ne bomo dovolili, da se to ponovno uvede skozi zadnja vrata. Evropa si zasluži pravilno pravno državo. Nekateri v, tej, v tem parlamentu želijo Eh, predavati glede tega, kaj pomeni pravna država, ampak ta parlament je sam kršil načelo pravne države. Parlament sam krši svoj poslovnik in sicer pravilo 181 in 187, tam namreč prime piše, da se lahko glasuje samo po tem, ko se zaključi razprava. Mi še vedno razpravljamo, glasovanje pa že poteka. To je torej kršitev naših lastnih vrednot. Pometimo najprej pod lastnim pragom, preden obsojamo druge. Record, Sire, final... Samo za zapisnik ne povem, da bomo končno glasovanje imeli po razpravi, ne zdaj. Gospod Fernandez, minuto in pol. Muchas gracias, presidenta. Hvala, predsednica. Najprej je treba priznati, da je dogovor Evropskega sveta, dogovor, ki pomeni zgodovinski korak naprej v procesu izgradnje Evropske unije. Ta dogovor je pravzaprav kontinuiteta, nadaljuje zahteve, ki smo jih mi izrazili eh, že v preteklosti kot parlament in sicer, da bi morali imeti možnost izdajati evropski dolg in lastna sredstva za financiranje proračuna. To je zgodovinski dogovor in tudi naš eh, premijer Sanchez je igral zelo pomembno vlogo. Obstaja pa določena tema v tem dogovoru, ki jih je treba postaviti v potrošanje. Se prvo kot prvo, eh, običajni proračun. Določeni deli niso prejeli, prejeli, prejeli toliko sredstev, kot bi jih morali. Naprimer, eh, sklad za pravično tranzicijo z določene regije bo to zelo težko tudi za mojo regijo Asturias. Ta sredstva, oziroma te regije, potrebujejo več sredstev. Potem pa še instrument za okrevanje in odpornost. S tem instrumentom naj bi pomagali državam pri izvajanju reform ampak upravljali naj bi se tem instrumentom na Evropskem svetu. Parlament pa ne bo imel besede a, pri upravljanju s temi sredstvi. Za voljo demokratičnosti mora biti a, e, vključen v izvajanje tega instrumenta tudi parlament. Na svetu se bomo torej videli, oziroma svetom se bomo videli na triologi, še pred iztekom tega leta. Najlepša hvala, gospod Sežerne, minuta in pol. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik, gospa predsednica, ta dogovor je zgodovinski, pa če se strinja ali ne, ekstremna des, desnica. Gospod B, morda to ni vaša zgodovina, je pa to naša zgodovina. In ta dogovor odraža ta izreden zagon, ki smo ga potrebovali za to, da imamo sklad za okrevanje in evropski proračun. Zavedati se moramo, kakšna je bila naša izhodišnja točka. Pred parimi tedni so številni uh, omenjali, da je to nemogoče sprejeti tak dogovor, na kateri eh, so grozili z vetom na transferje, na skupno zadrževanje, pa nam je kljub vsemu uspelo. To je eh, odličen rezultat, lep korak naprej za Evropsko unijo. Moramo torej pozdraviti ta dogovor, a hkrati moramo tudi ponoviti, kakšne so pričakovanja in zahteve evropskih eh, državljanov. Mi smo 28. glas v teh pogajanjih in moramo eh, predlagati legitimne izboljšave eh, za evropske državljane. Naprimer, več sredstev za zdravje, Erasmus in več a, lastnih sredstev, ki jih moramo uporabljati, začeti uporabljati tudi hitreje. Glede tega se strinjam z Gijom Ferhofštatom, zato da bi hitreje začeli odplačevati skupen dolg. Štiri dni so se pogovarjali predsedniki vlad in držav in to je bila cena za demokracijo. Ja, strinjam se, nikjer drugot po svetu se a, 27 predsednikov vlad in držav ne more strinjati ne, glede nečesa tako ambicioznega ampak eh, sedem dni pogajanj z Evropskim parlamentom bo prav tako cena, ki jo treba plačati za uh, dogovor. Ne nameravamo blokirati, ampak nameravamo odigrati svojo vlogo. Hvala. Minuta in uh, pol, gospod Van de Brise. Milijard evrov. Spoštovani kolegi, 13 milijard evrov. Toliko mora prispevati Belgija neto v načrta za okrivanje Evropske unije. Potem pa še ena milijarda evrov letno naš prispevek v evropski proračun. Pa ima eh, Belgija že sedaj 50 milijard državnega primankljaja in kar 150 eh, odstotno zadrženost. Kako lahko svojim državljanom sedaj pojasnim, da ne bo več denarja za zdravstveno varstvo, za deset tisoče družin, ki so na pragu revščine in tako naprej? po drugi strani pa imamo milijarde za to eh, božičkovo politiko Evropske unije. To je težko pojasniti. Več denarja, kot si bodo eh, tlačili evrokrati v žepe, več pristojnosti, kot bomo dali eh, Evropski uniji, več bodo evropske, naši državljani želeli nadzora. Pa smo videli, da zadnjih 15 let evropski fanatiki izgubljajo eno volitve za drugimi. Vse bolj jasno postane našim državljanom jasno, kaj Evropa je in kaj ni. Sedaj želijo uvesti tudi evropske dolgove in celo evropske davke. Vzpostavili boste fiskalni zapor, iz katerega ne bomo več našli izhoda. To je Evropska unija, ki je nikoli nismo želeli in ki je nismo izbrali. Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik. V našem parlamentu obstaja jasna večina, ki si želi več solidarnosti, več transparentnosti, več trajnosti, več Evrope. Ne gre za to, koliko denarja bo prejela katera država in v kakšen namen. Ne, mene zanima, v kaj bomo vlagali. Reševanje gospodarstva ne sme priti na ceno um, programov, ki zagotavljajo dobro prihodnost. Kako lahko govorimo o naslednji generaciji, next generation, po drugi strani pa režemo na področju izobraževanja, Izvajati želimo zeleni dogovor, po drugi strani pa razpolovimo eh, sredstva za sklad za pravični prehod. Sredi pandemije se reže izdatke za zdravstvo in raziskave. To ni logično. Upali smo, da bomo ustvarili trajnostno, skupnostno kmetijsko politiko. Ampak eh, sklad za podrejalski razvoj bomo močno, močno skrčili tega Evropski parlament ne more podpreti. V času okrevanja ni pravi čas, da bi sedaj rezali v ta sredstva. Fidanza. Gospod Fidanza, minuta. Hvala, gospa predsednica. Samo par ur smo potrebovali za to, da ugotovimo, da ta eh, dogovor iz 21. julija ni najboljši. In to vidimo tudi v tele resoluciji. To je videl tudi konte včeraj v italijanskem parlamentu, ampak vidimo, da je ta, eh, da je ta odziv premalo prepozno. Problem so tudi nacionalni eh, rabati in povratni sredstev je premalo, denar bo prišel prepozno, bankrotiralo bo preveč podjetij. Ta sklad naj bi bil samo neke vrste premostitvena pomoč, to pomoč mora dobiti, mora, bi morali dobiti eh, ne mudoma. Zdaj ta pogajenost, pogojevanje pa bo tudi pre, pre, prečevala temu, da bi ta sredstva uporabili na najučinkovitejši način. Mi smo imeli prav. In to smo tudi prav zapisali v svoji resoluciji. Gospod Esteras Fargud, dve minuti hvala. V teh prvih besedah bi želela uh, izraziti svoje sožalje z žrtvami in njihovimi družinami, žrtvami te pandemije. Sporazum je pozitiven, predstavlja korak naprej in ne smemo izgubljati časa, niti minute ne, zato ker bomo ukrepali prepozno ukrepati pa moramo zdaj in odločno. Ta načrt je načrt solidarnosti in tudi kohiz za kohezijo. Države članice pa še nikoli v preteklosti niso izdajale skupnega dolga, tako da je to uh, zgodovinski korak naprej. Cilj je jasen in sicer uh, zopet, imeti, zopet moramo ustvarjati delovna mesta, zagnati gospodarstvo in uh, rešiti življenja. To sta jasno povedali tudi uh, gospa Angela Mer Merkel in uh, predsednica von der Leyen. Potrebujemo pa tudi konkreten in uh, podroben program za reforme. V Španiji je to v preteklosti uspelo pod taktirko premija Rahoja, zdaj pa mora to uspeti tudi ostalim. Španija je država, v kateri mora a, prevla, prevladovati skupen interes. Ta sredstva morajo biti uporabljena tam, ker so najbolj a, korisna. E, Izpostavim naj pa tudi to, da dogovor glede VFO-ja ni spremljiv. Preveč rezov je. Naprimer, 10 odstotkov manj bomo imeli za SKP, to je nespremljivo. Prav tako ne moremo, se ne moremo strinjati z rezi na področju eh, Erasmusa, izobraževanja, eh, raziskav. Eh, s tem se ogroža Evropa. In na koncu naj povem še to, da me zelo skrbi vprašanje vladavine prava. Potrebujemo mehanizme, s katerim bomo uspeli ubraniti vladavine prava. Brez tega nimamo demokracije, brez demokracije pa ni Evrope. Hvala. Najlepša hvala, gospod Piri, minuto in pol. Hvala lepa. Najprej bom začela s pozitivnim. Rada bi se zahvalila in čestitela predsedniku Mišelu in predsednici von der Leyen glede tega, kar ste ustvarili z načrtom za okrevanje. Večina v parlamentu se nas strinja glede tega, da je to sedaj zelo pomembno za naše državljane, ki jih je strah, da bodo izgubili svoje službe. Ta načrt gleda v prihodnost, to je res, ampak to je vse, glede česa se lahko zahvalim. VFO ni proračun, ki bi se lahko soočil z izzivi, ki, eh, s katerimi se Evropska unija sooča. Ni modern, ni ambiciozen. Gospa von der Leyen seveda ne more biti zadovoljna s tem eh, rezultatom kot predsednica komisije. Ta kriza vodi v vse večjo globalno neenakost in mi smo se odločili, da bomo rezali v denar za razvojno pomoč. A je to smiselno? Glede denarja se lahko pogajamo, ne moremo pa se pogajati glede naših vrednot. Novinari, profesori prava, sodniki, vsi imajo različne interpretacije glede dogovora Evropskega sveta glede pravne države in to je zelo slab signal. Omenja se pravno državo in proračun uh, v istim, istem dokumentu in to je res, ampak to ni nekaj, na kar moramo biti ponosni. Namreč to smo počeli že pred 15 leti, pa imamo sedaj v uh, Evropski uniji že dve države, ki nista več demokraciji, ampak imata nekakšen hibridni režim. Za mojo skupino in za večino poslancev v tem parlamentu je nujno, da imamo jasno besedilo glede pravne države preden lahko potrdimo ta svežen. Ne gre za denar, gre za načela. Hvala lepa, gospa Češ, eno eh, minuto imate, gospa Čih. Hvala lepa. Glavni urednik eh, največjega spletnega portala za novice je bil včeraj eh, odpuščen in gospod Orban je takoj povedal, da je to velika zmaga za njega. Gospa eh, von der Leyen, ta načrt bo samo pomagal Orbanu in drugim eh, avtoritativnim predsednikom. Ta dogovor je zelo pomemben in odlično je, da smo ga sprejeli, ampak sedaj smo na razpotju. Lahko okrepi Evropo, lahko pa pomaga populistom. Namreč sedaj eh, svet ni vzpostavil dobrega mehanizma za pravno državo, ki bi povezal evropski denar in spoštovanje vrednot. Tukaj mora biti Evropa zelo jasna. Ne smemo imeti praznih obljub glede eh, pravne države. Ne smemo dovoliti, da se denar steka v žepe koruptivnih voditeljev. Jasno potrebujemo pravila, ki bodo zahtevala spoštovanje pravne države. Voditelje smo prosili, da tukaj jasno povedo, kaj je potrebno. Kanclerko Merklovo eh, in nemško predsedstvo smo prosili, da naj pravna država postane prioriteta. Uh, karkoli, kar ne bo spostavilo takšnega mehanizma, za nas ne bo sprejemljivo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Laporte. Hvala, predsednica. Videli smo štiridnevna pogajanja, ampak to je bilo doseženo po različnih neuspehih, kajte vidimo, da je veliko antagonizmov v Evropi in to je neuspeh zato, ker je kredibilnost pod vprašanjem. Macron je rekel, da naj bi sedaj ta načrt res pomagal francozem, pa kdo lahko verjamem vsem tam obljubam. Kaj ti vidimo lahko, da sedaj moramo soglasno sprejemati odločitve, ampak kako pa s poplačili? Do leta 2058 naj bi imeli obveznosti, kako bo s pogodbami s členom 300, kako bomo lahko oblikovali evropski proračun, kako bo s poplačevanjem tega dolga. Kaj pa prioritete? Kako obrazložiti to, da ste zmanjšali sredstva za Erasmus, za zdravstvene črce, zdaj pa imamo zdravstveno krizo? To je nekaj, kar presega meje, ampak zdi se, da se nismo nič naučili in tu imamo kar nekaj neuspehov. Kako prevečiti tudi to, da bo imeli ponovne popuste in vračila za nekatere države iz tega sistema? Potrditev načrta za obnovo se nanaša tudi na subsidijarnost. Zakaj bi evropski načrt bil bolj učinkovit kot več nacionalnih načrtov? Pravzaprav tu vidimo, da je ta Evropa vse bolj zvezna. Mislim pa, da bo to spodkopalo države članice. Hvala. Hvala lepa za minuto in pol. Gospod Korman. Hvala, gospe in gospodje. Lažje nam je izognili, smo se najslabšemu dogovoru, ki bi poslabšala to krizo, v kateri smo. Ampak tako kot eh, številni drugi evropejci imam grenak priokus v ustih. Zakaj? Zato, ker vidimo nacionalne egoizme vidimo, da bo konkurenčnost spodkopana med državami. Večletni načrt za finance je pod vprašaj. Lastna sredstva bodo omejila Evropo. In mislim, da je demokracija pod vprašaj pri tem načrtu. Treba bo veliko žrtvovati, ekološko imeli naj bi nov zeleni dogovor. Veliko je tvegan, da bi vse izginilo v tem načrtu in zdi se, da je to nek klasični načrt, ampak pravijo nam, da smo delovali zelo hitro, v naglici, ampak treba razumeti. Če smo sedaj v taki situaciji, da teče voda v grlo, je zato, ker uh, smo prehitevali. Mogoče bomo s tem žrtvovali prihodnost, ampak ne smemo se vrniti nazaj, ker ti gre tudi za preživetje evropske ideje. Slišim veliko glasov v Evropi. Mi smo prvi glas Evrope, kajti mi predstavljamo evropsko ljudstvo in treba je poslušati glas Evropskega parlamenta. Eno minuto, gospod Džambaski, izvolite. Vžajme, gospodžu predsedatelju Evropejskega komisije, vžajme, gospod predsedatelj. Nas... Hvala lepa, gospa predsednica komisije, gospod predsednik, hvala vsem. Mi ne moremo podpreti vseh teh vedikov niti načrta za oživitev gospodarstva v Evropi. Vse v protislovju s določbami pogodb. Vi želite pravno državo, želite vladavino prava, pravite, ampak sprejeli ste ta predlog. Vi ste posodili denar našim otrokom, niste jih pa vprašali za mnenje. Naši otroci bodo morali plačati te dolgove. ta posojila, subvencije. Ampak tako sedaj vladajo države, to je komunizem. In eh, mi dobro vemo, kako se je komunizem končal. Kaj pa vladavina prava? Kaj to, kaj to pomeni? Vladavina prava je pravni sistem, ki je neodvisen, ki ne spreminja družbe, ki ne spreminja pravic družin. Kolegica van der Leineva, gospod predsednik. Treba se je nekaj naučiti iz preteklosti, kajti sedaj gradite socialistično. Gospod Belami, dve minuti. Hvala, predsednica. Parlament ne sprejema tega dogovora. To vidimo na koncu tretjega člena, ki smo ga izglasovali danes. Sveda, čakamo na evropsko solidarnost po tej zgodovinski krizi, ampak ta načrt žal prinaša veliko slabih odgovorov. Imamo skupno zadolževanje, slišali smo nekateri, pravijo, da so to zgodovinski trenutki, izhajamo iz pandemije, imamo toliko mrtvih, imamo gospodarsko krizo. In ta nas mora obvezati, da nihče ne bi smel biti vesel, Zdi se, da so nekateri veseli po tej tragediji, ampak ne smemo obuditi starih iluzij. Večkrat smo jih že zavrnili. Kaj bodo rekli državljani, ko bodo videli, da gre tu za federalizem? In tega niso potrdili. Kaj bodo rekli državljani, ko se bodo zavedli, da je trg drugačen? Države bodo plačevale dolgove, državljani so to menda potrdili, to je bilo potrjeno v njihovem imenu. In paradoks je v tem, da smo žrtvovali Evropo, ki jo res potrebujemo. Potrebujemo prehrambeno avtonomnost in tu ste zmanjšali eh, proračun na tem področju. Zmanjšali ste tudi načrt za ekologijo, ekološko tranzicijo, 10 milijard. Za 13 milijard ste zmanjšali na področju raziskav in tudi na zdravstvenem področju gremo na eno milijardo. Torej, ni veliko navdušenja. Kaj ti povečali smo dolgove in prihodnosti, naj bi poglobili evropske politike, zato da bi bili močnejši, ampak treba je prilagoditi konkurenčno politiko, da bi okrepili industrijo. Ali bomo na koncu imeli ta davek za oglik? Ali bomo povečali učinkovitost na notranjem trgu ali pa bomo preložili to razpravo? Mi moramo imeti to razpravo in imamo jo danes v parlamentu. Hvala. Hvala lepa, gospod Belka, minuto in pol. Šalovni panjstvo, pani predsednica. Najlepša hvala, gospa predsednica komisije, gospod predsednik sveta, spoštovani kolegi in kolegice. Danes govorimo o našem odzivu na velike izzive, na pandemi, pandemijo, ki je pred nami in tudi na izzive prihodnosti. Govorimo o lastnih sredstvih, o davkih, ampak tudi o stvarih, ki so zelo pomembne in ključne za naš obstoj. Govorimo o vrednotah, ki nas povezujejo. V moji državi, na polskem, je veliko govora o spoštovanju pravne države. Vlada vedno znova ponavlja, da je povezava med eh, spoštovanjem pravne države in eh, med evropskimi sredstvi, da je ta povezava zelo šipka in da se to nikoli ne bo izvajalo, da se nikoli ne bo sankcioniralo, če spoštovanje ne bo. Sporazum Evropske unije bo sprejet z evropsko kvalificirano večino in potem bo tukaj potrebna še potrditev parlamenta. Ampak glede na to, da obstaja kvalificirana večina, bo komisija težko izvedla kakršne koli ukrepe, namreč Polska in druge države bodo tukaj vnesle veto praktično nemogoče bo torej unesti sankcije, naprimer. Ne vem, ali smo to besedilo nespretno zastavili ali pa je to preprosto laž. Našim državljanom moramo dati jasne odgovore. Hvala. Najlepša hvala, gospa Beri. Minuto. Spoštovana predsedujoča, spoštovani eh, Charles Michel, spoštovana gospa van der Leyen. Evropska unija potrebuje ambiciozen proračun, ki bo odražal naše prioritete. MSP, izunanja politika, Eh, konkurenčnost in tako naprej. Ampak to je žal bilo razcefrano in sicer v imenu nacionalnih interesov. Potrebujemo Evropo, ki bo vodila na področju tehnologij, ki bo postala realen geopolitični igralec na svetu. In to eh, smo vse rezali, vse. Zako, zakaj smo se tukaj pustili eh, tako pretentati strani teh nacionalnih voditeljev? Zakaj nismo bolj gledali v prihodnost? Kako želimo zagotoviti nova delovna mesta in dobrobit eh, naših državljanov? Gospe in gospodje, izboljšati moramo ta predlog. Namreč eh, potrebujemo izboljšave, če želimo, da bo Evropa ostala enotna. To razmerje med posojili in nepovratnimi sredstvi je že dober signal. Gospod Lambert je tukaj sicer kritiziral, ampak države, ki imajo voditelje iz vrst zelenih, so bile tiste, ki so podprle to, ta sporazum. Potrebujemo naložbe in pametne reforme. To potrebuje Evropa, če želi enoten odgovor na to uh, zgodovinsko knizo, krizo in če želi skupaj. Eh, sprejemati dolgove. Gospod Rinaldi, izvolite minuto in pol. Hvala lepa. V zadnjih 20 letih je Italija neto plačnica v Evropski uniji. Približno 160 milijard evrov smo uplačali v evropski proračun. Torej, Različni prispevki, ki smo jih uplačali, eh, so do tega zneska prišli in eh, na tak način smo torej financirali druge države, ki so neto prejemnice. Če si to sedaj ogledamo, ogledamo specifično, bi Evropska unija v programu Next Generation EU, vključno z rabati in vsem ostalim, še vedno ostala neto plačnica. Kljub temu, da je pred nami veliko nalog, tako na socialnem področju, kot tudi na področju gospodarstva in tako naprej. Zaradi tega bodo trpeli naši državljani, ki so tako trdo delali, da bi ponovno spostavili dobro državo. Od posod slišimo, da bo ta program velik, eh, velika prednost za Italijo, da bo to Italiji pomagalo ampak eh, v bistvu bi bilo bolj smiselno te številke preučiti še enkrat, preden blatite Italijo. Namreč tiste države, ki so eh, dobile velike rabate, bodo sedaj bolj koristile. Kdo bo torej plačal te dolgove, ki jih bomo vzeli sedaj v okviru Next Generation EU? Hvala. Hvala lepa, gospod Gelking, izvolite. Hvala lepa, kot mnogi izmed vas sem tudi jaz eh, ob koncu tedna sledil temu vrhu. Presenetilo me je, In vprašal sem se, ali ne razumejo, da same države članice, vsaka zase, nikoli ne bodo zmogle nič doseči v globalnem svetu. Nacionalne države nikoli ne bodo mogle rešiti te krize, v kateri smo se znašli. To je jasno, ali tega ne razumejo. Sporazum, ki so ga na koncu sprejeli, ima določene pomankljivosti, namreč eh, ni usmerjen v koristi naših državljanov. Žal eh, smo preveč rezali pri tem programu in to je problematično. Program moramo oblikovati tako, da bo pomagal našim državljanom, zato moramo okrepiti programe, ki so za njih najpomembnejši. Ne vem, ali so si naši voditelji zaslužili kakršen koli aplaus ali so pozabili na voljivce. Ali so pozabili na tiste, ki delajo v eh, zdravstvenem sektorju, ali so pozabili na to, kako smo aplaudirali tem delavcem v zdravstvu? Namreč kar naenkrat so rezali sredstva na področju zdravstva. To moramo izboljšati, namreč to dolgujemo našim državljanom. V nasprotnem primeru se bo Evropa znašla na napačni poti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 Hvala za vse te prispevke. Še enkrat bi se rad zahvalil celotnemu Evropskemu parlamentu za to vizionarsko gonilno ulogo. Hvala tudi komisiji za močno sodelovanje. Kratko bi se odzval na nekatere prispevke in komentarje. Prvo, kar bi poudaril, je odločnost, ki jo imamo tokrat, da bi delovali hitro in da bi delovali odločno smo v finančni krizi. Videli smo, da smo predolgo čakali na odločitev in zato je bilo treba hitro delovati v nekaj tednih. Komisija je želela delovati hitro, da bi 27 držav, 27 vodi prepričala, da je treba iti naprej. Treba iti naprej in rekel bom celo, da ponebujemo Kopernikus v Evropi. Pri večletnem finančnem okviru in pri tem načrtu za oživitev gospodarstva pri COVID-19 spremeniti je treba prihodnost Evrope. Treba se hitro odločiti, uporabiti ta sredstva. Ja, lasna sredstva menjate, to je stara sprava, res je. To je stara politična razprava, to ni nič novega. Ampak tokrat to omenjamo. Potrebujemo hitre korake naprej, vsebinsko delovanje, zato, da bi lahko nadaljevali delo. Evropski parlament, nacionalni parlamenti, svet, Evropski svet, vsi morajo delovati. Slišali smo vprašanja o teh pristojbinah, glede oglika, omenjali ste meje, digitalno vprašanje, finančno vprašanje, sveda imamo tu tudi demokratično razpravo. Treba je vključiti državljane, 450 milijonov državljanov, ki morajo biti vključeni v demokratične procese na nacionalnih ravnih, kot tudi na evropski ravni. Pravite tudi, da po mojem mnenju to sedaj ni konec poti. Ne, gre za začetek. Sveda je tu veliko dela, treba bo veliko energije vložiti v vse to, da bi lahko spremenili ta dogovor, ki je sedaj na papirju iz sveta. Sveda bo to treba spremeniti, imamo veliko strasti v zadju, tudi v parlamentu to slišimo, ampak to je treba prenesti v realno življenje, v prakso. In to sem rekel, ponavljam, ne gre le za denar, gre za vrednote, gre za načela, gre za usmeritve, ki jih želimo imeti pri tem evropskem projektu, ker smo aktivni. To je seveda unikaten projekt brez precedensa v zgodovini sveta imamo 27 različnih držav, več 100 milijonov ljudi, 750 milijard sredstv imamo zdaj. Treba je delovati skupaj v humanosti in to smo videli na koncu, eh, čisto nekaj, eh, kar bi omenil, slišal sem veliko različnih mnen. Uh, eh, nekateri pravijo, da mm, je to grozno, nekateri so ekstremisti. Dobro, vi se boste sami odločili, uh, vi želite mogoče sovraštvo in separatizem, mi pa želimo združitev. In to je žalosten dan za vas, za Evropo in za Evropejce, pa je to srečen dan. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, hvala tudi eh, za to, da ste se nam danes pridružili na tem izrednem plenarnem zasedanju. Sedaj pa nadaljujemo na vrsti, gospod Rangel, minuto in pol imate. Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Za začetek bi kar takoj odgovoril predsedniku Mišelu. Čestitam svetu za to, da ste sprejeli ta zgodovinski dogovor. Je pa vseeno ironično, da ko končno sprejmemo svežen, ki bo imel dejansko evropska sredstva, bomo ta evropska sredstva porabili v nacionalnih programih in nacionalnih ovojnicah, namesto da bi jih namenili velikim vseevropskim projektom in programom. Ta kriza je zelo resna. Zdravstvena kriza, v kateri smo se znašli, je resna in vidimo, da še vedno ogroža naša življenja, ogroža naše zdravstvene sisteme je pa tudi istočasno socialna kriza. Zato je res tako pomembno izpostaviti, da gre za do zgodovinski dogovor. Ampak vprašanje je, kako resno bomo izvajali ta dogovor. Nacionalne vlade namreč nimajo nobenih izgovorov več. Sedaj je v njihovih rokah vse, kar potrebujejo za to, da se odzovejo na krizo. Pomagajo lahko državljanom, zaposlenim, podjetjem, vsem. Glede VFO-ja pa smo zelo razočarani, ker ni okrepljenega zdravstvenega programa in ker ni dovolj za raziskave ter za Erasmus. V Evropskem parlamentu smo zato tukaj odločeni, da bomo naredili vse za to, da bo ta program boljše vključen v VFO. Pa še nekaj bi odgovoril našim kolegom socialistom iz Portugalske, ki so govorili o konferenci za prihodnost Evrope razumeti moramo, da je bil prav portugalski premijer tisti, ki tukaj ni želel eh, zagovarjati vladavine prava in eh, vladavine prava v eh, svetu. Hvala lepa, gospa Fritson, izvolite. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Evropa se sooča z velikimi izzivi in skupaj moramo reševati te krize. Potrebujemo modern, dolgoročni proračun, ki bo prioritiziral zaposlovanje, podnebje in gospodarstvo, poleg tega pa potrebujemo svežen za okrevanje, ki bo povezan s trenutno krizo. Zagotoviti pa moramo tudi zeleni prehod. Po petih dolgih dneh pogajanj so predsedniki vlad in držav končno sprejeli dogovor, ki eh, oblikuje načrt za okrevanje ter večletni finančni okvir. To je zgodovinski dogovor in pri takšnih dogovorjih moramo vedno nekaj, nekaj popustiti in nekaj uh, eh, sprejeti manj. Pogajanja v Evropskem parlamentu so bila zelo uh, jasna in uh, v svetu sodelovali zelo odgovorno, zato moramo to storiti tudi mi. Potrebujemo Evropo, ki bo vodilna na področju podnebja v svetu in pokazati moramo, da Evropa dobro deluje, da je enotna in da upošteva načela vladavine prava in pravne države, ki morajo veljati v vseh državah. Ne v 25, ne v 26, v 27 državah Evropske unije mora veljati pravna država. Le na tak način bomo lahko zgradili močno Evropo, ki bo trdna za naslednje generacije. Zakaj smo mi tukaj? Jaz to počnem za sebe in predvsem pa za svoje otroke in otroke mojih otrok. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospod Pislaru. Eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, gospa predsednica von der Leyen, spoštovani kolegi. Vsi smo slišali, kaj želijo voditelji držav in vlad v našem parlamentu pa bomo govorili o tem, kaj želijo naši državljani. Prisluhniti moramo naslednji generaciji. Namreč ta program se imenuje Next Generation. Njihovo ime uporabljamo, ne prisluhnemo pa jih. Obzorja Digitalna Evropa Erasmus, tukaj smo rezali sredstva, zelo malo sredstev imamo. Največji evropski program v zgodovini, s katerim bomo ustvarili novo uh, Evropo, mora biti ambiciozen. Instrument za okrevanje in odpornost mora služiti naslednji generaciji. K temu sem se zavezal kot soporočevalec na tem področju. Potrebujemo stebr za reforme in naložbe, ki bo služil mladim in otrokom. Evropsko unijo bomo pripravili na prihodnost, tako da bo naslednja generacija lahko imela. Um, tudi dobro priložnost. Prisluhniti moramo njihovemu glasu. Evropski parlament bo še naprej glas naših državljanov in naših mladih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Na vrsti je gospod Zulotovski. Eno minuto imate. Mikrofono. Mikrofono. Does it work now? Yes. <laughs> Sedaj pa dela. Odlično. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod predsednica. Evropski svet je sprejel težek dogovor glede novega proračuna in to je zelo pomembno za naše gospodarstvo, ki potrebuje okrevanje po tej veliki krizi. Prav zato čestitam vsem eh, udeležencem na tem vrhu. Naš, eh, naš premije misli, da tukaj zelo dobro opravi svoje delo. Po drugi strani pa so nekateri člani sveta malce hipokritični. Namreč slišali smo o mehanizmu za zaščito pravne države, ampak ta mehanizem ni v skladu s pogodbami, z njim želimo vplivati na notranjo politiko v nekaterih državah članicah. Dejstvo namreč je, da so novi zakoni, ki so bili sprejeti na polskem, zakoniti so v skladu s pogodbami, Poljska pa je država, ki temelji na spoštovanju pravne države. Tukaj sploh ni dvomov. Mnogi v tem parlamentu pa želijo zlorabiti instrument pravne države, zato da bi pritiskali na tiste premije in tiste vlade, ki jim niso pa všeči. Poljska izjemno korektno uporablja evropske sklade v skladu z evropskimi pravili in z nacionalno zakonodajo. To je kriterija, mora, edini kriterij, ki mora veljati v prihodnosti. Svet se je na podlagi tega tudi odločal. Upam, da Evropski parlament ne bo sedaj pokvaril tega dobrega dogovora. Upam, da ne boste postavljali nerazumnih zahtev. Evropski državljani namreč sedaj resnično potrebujejo naše sodelovanje. Hvala lepa. Gospod Peter, si izvolite. Spoštovani kolegi in kolegice, predsednica in predsednik, v zadnjih dnevih smo storili velik korak naprej. Naši voditelji so pripravili načrt za okrevanje in VFO in na tak način bomo uložili nova sredstva v evropsko gospodarstvo in v našo prihodnost. Takšen proračun je nekaj, eh, kar je zgodovinsko. Tukaj imamo 390 eh, milijard evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil. Države članice lahko to namenijo različnim eh, področjem, ki so za njih pomembna, vsaka država članica pa bo tudi prispevala sredstva v sklad. 5 milijard evrov namenjenih za eh, Brexit, tudi to je izjemno pomembno za Evropsko unijo in Združeno kraljestvo. Seveda pa delo še ni končano, namreč ta VFO je posegel v razvoj in v um, inovacije. Posegel je tudi v naprimer, raziskave glede rakavih obolenj. To mora ostati prioriteta. Obzorja in e, Erasmus sta tudi dva programa, ki sta izjemno pomembna in jih moramo ohraniti za dovolj sredstvi. Izjemno pomemben je tudi program za sodelovanje na področju obrambe. Brez tega Evropska unija ne bo mogla zagotoviti naše varnosti v prihodnosti. V primeru drugega vala eh, korone bomo tukaj morali ukrepati hitro. Zdi se tudi, da bi prišlo do trdega brexita, zato moramo ukrepati in ravnati hitro, da bomo ta eh, sporozum še izboljšali in sprejeli. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Jungerius, oziroma gospa Jungerius, izvolite. Hvala lepa. Moja država ni najbolje izpadla v teh pogajanjih. Naš predsednik je bil voditelj tako imenovanih varčnih štiri in eh, premijer Rute je tukaj poskušal posredovati. Vseeno sem zadovoljna, da smo sprejeli ta dogovor, namreč eh, skupaj potrebujemo nek dogovor, ki bo povezal Evropo. To je za naše državljane dobro in kaže na enotnost in na dodano vrednost Evrope. Ta signal smo poslali tudi preostanku sveta. Ampak eh, zdi se mi, da smo pri um, večletnem finančnem okviru nekako samo na novo zapakirali enake vsebine, namreč prevelike reze smo vnesli v področja zdravstva, inovacij in tako naprej. Zamudili smo priložnost in to ravno v času krize z korono. Premalo smo tudi povezali evropska sredstva za načeli pravne države. Predsedujoči, zdi se mi, da smo na dobri poti, ampak pogajanja se morajo sedaj res nadaljevati, če želimo doseči dober rezultat. Hvala lepa. Gospod Knotek, eno minuto. Najlepša hvala za besedo in uh, želim povedati naslednje. Ta sporazum Evropskega sveta nam daje upanje, da bomo v prihodnosti lahko močnejši, da se bomo lahko bolje odzvali. Voditelji evropskih držav so dobro pravili svojo nalogo in zato se jim moramo zahvaliti. Vse evropske inštitucije imajo svojo vlogo in morajo odražati eh, zahteve naših državljanov. Sam sem koordinator v odboru regij in zato ne želim, da se zmanjšajo sredstva za sklad za pravični prehod. Podpiram to, da se je kohezijska politika okrepila, to je izjemno pomembno, namreč prav ta politika ustvarja nova delovna mesta. Zato bi se rad zahvalil komisarki Ferreira, ki je odgovorna za to področje, za kohezijo. Zahvalil bi se ji, ker je odlično opravila svoje delo. Za konec naj povem naslednje: evropska sredstva, ki se uporabljajo za podnebne ukrepe, morajo biti namenjena različnim tehnologijam, tudi jedrski energiji. Najlepša hvala. Gospod Resler, minuto in pol izvolite. Mikrofon, prosim. Sedaj pa dela predsednik, kolegice in kolegi, v tem času zdravstvene in gospodarske krize brez precedensa, po zelo eh, dramatični pomladi, po uh, zelo eh, neobičajnem poletju, potem, ko ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, je sporočilo zelo pozitivno. Odgovornosti o tem, da delujemo skupaj in to potrebujemo v Evropi danes. Nekatere države, gospodarski sektori, generacije so bolj prizadeti kot drugi. Zato je zelo bistveno, da se izognemo večanju razliku družbi, razliku gospodarstva za mojo državo, za Hrvaško, tudi za veliki drugi del Evrope. Je solidarnost zelo pomembna za hitrejši gospodarski porast in za to, da imamo digitalno, zeleno transformacijo. Treba je zmanjšati razlike. To je seveda eh, nekaj, kar je predpogoj nove generacije v Evropi. Ampak jasno pa je, da je to šele začetek. Evropa nove generacije bo možna le, če bomo imeli še močnejše naložbe v evropske programe, ki so dokazano uspešni. Raziskave, izobraževanje, digitalno Evropo, treba je vlagati vse tisto, kar je usmirjeno v prihodnost. Evropski parlament, je edina institucija, ki je izvoljena neposredno. Zato lahko v pogajanjih dopolnimo ta dober predlog. Lahko temu predlogu dodamo močnejšo evropsko perspektivo, da bo to še boljši predlog. Skupaj moramo pokazati, da je Evropa pripravljena na te zgodovinske korake, takrat, ko je to najbolj potrebno za vse generacije in za vse države članice. Hvala. plus d'argent pour la santé. Denar za zdravstvo, podnebje, za energetiko, to je najbolj potrebno. Digitalni davek, ja, ampak to sta dve milijardi na leto. Davek na plastiko, fantastično, to je pet milijard. In to se bo zmanjšalo, to ni dovolj. Najboljša rešitev je to, kar bi prineslo največ denarja in to je davek na finančne transakcije. To imamo v sklepi sveta odlično, Ampak eh, besede niso dovolj, potrebujemo dogovor. Letos in kljub brexitu in krizi vidimo, da bi vsako leto s tem davkom dobili 5 milijard. 2011. leta je komisija Barosa predlagala eh, ta davek, ki bi prinesel 50 milijard in zato, da bi potem eh, plačali dolg, 35 milijard bi šlo pa za poslovanje energetike in to je predlog naše skupine, zato da bi imeli bolj solidarno Evropo. Nemčija pravi, da je to ena izmed prioritet. Vesel sem, sem poročevalec za proračun za prihodnje leto in kot državljan in kot poslanec ne morem sprejeti proračuna glede TTF-a. Mi želimo 5 milijard več za zdravje, za podnebje in za zaposlovanje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Kolegica Infeld, Sofi, prosim, hvala. Predsednik, preden bom spregovorila, bi rada rekla, da obžalujem, da vodje mm, komisije in eh, sveta zapustita razpravo tako pomembni razpravi. Jaz bi pričakovala, da so predsedniki tu do konca razprave, ne pa da odidejo prej. Kolegi. Danes je rojstni dan rojstni dan Evropske skupnosti za premog in jeklo. Leta 1951 smo imeli pogodbo iz Pariza. Ta je dala pooblastila za pobiranje pristojbin in za posojanje denarja. Proračunske odločitve so sprejemale z večino. To si zapomnite, kajti takratni vodje so imeli vizijo in pogum narediti velik korak naprej za prihodnje generacije današnja razprava ni o denarju, ni o številkah. Gre za to, kako želimo oblikovati evropsko družbo, da bo prilagojena prihodnosti. Gre za izbiro med staro Evropo in novo Evropo. Med popusti ali novo Evropo. Leta 1984 je Berlinski zid še vedno delil Evropo, treba je vlagati v raziskave digitalizacijo, zeleno Evropo. To je nova Evropa. Kolegi, lani smo imeli preko 200 milijonov evropejcev, ki so nam dali mandat. Glasovali so z upanjem, zrli so prihodnost. Parlament ima pooblastila in naša dožnost je, da to izrabimo. Treba je narediti ta korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Ja, bom upošteval uh, vašo pripombo za naslovnike. Andrej Novakov, minuta in pol. Much, Hvala, predsednik. Komisija, svet. Veliko kolegov tega ni omenilo, ampak jaz bom rekel, hvala, da ste vodili to ladjo med petdnevno nevihto na morju. Res si zaslužite čestitke za to, kar ste dosegli. Seveda pa to, kar ste dosegli, ni idealno. Dogovor, sporozum ni idealen. In zato bomo skušali izboljšati ta sporozum v parlamentu. Nekatere obljube so nas presenetile, kako bomo našli izhod iz krize in kako bomo istočasno zmanjšali sredstva za zdravstvo, kako lahko obljubljamo, da bomo imeli podnebno politiko, imeli bomo pa manj sredstev za tranzicijo. Torej, Mi se bomo borili za to, da bi povečali sredstva za Erasmus. Ampak na koncu mislim, da je naše delo tu veliko bolj pomembno. Evropski parlament je moral čakati več kot 600 dni za sporozum, ampak danes smo pripravljeni storiti vse, kar lahko, da bi bil ta dogovor boljši. vsak večer, ko želimo lahko noč našim otrokom, jim obljubljamo boljšo prihodnost. In ne smemo pozabiti na to pri tej krizi. Ne smemo zmanjšati kohezijskih sredstev. To od nas pričakuje državljani. To je naloga Evrope in parlament obstaja za te državljane. Hvala, hvala. kolega Kolopez, minuta. Kooperacija decide tomar las riendas de su destino. Impuestos en común deudan komun. Rešitev je odlična, zdaj bomo imeli skupen dolg eh, in mislim, da bomo na ta način lahko zgradili Evropsko unijo. To reformo potrebujemo, če želimo vlagati v Evropo za bolj konkurenčno gospodarstvo, digitalno gospodarstvo z kakovostnimi delovnimi mesti. Potrebujemo bolj odporno industrijo z bolj vključujočo rast, eh, ki bo vodila v več eh, Eh, konvergenčnosti. Eh, Nečesa se moramo naučiti iz preteklosti. Reševali ne bomo nobene države članice, ampak Evropsko unijo, Evropo. Veliko smo morali preživeti, da, pridemo, da smo prišli do sklada za okrevanje. K temu je prispeval tudi ta parlament in eh, številne države članice in vlade. Ampak cene so bile, oziroma cena za to je bila zelo visoka. Cena pa je bila nizek splošni proračun. Zato mi zahtevamo evropski proračun, ki nam bo omogočil soočiti se z izzivi, ki so pred nami in eh, da bomo izpolnili pričakovanja državljanov. Hvala, kolega Pereira, kolegica Lidija. Obrigada, senjor prezident. E Hvala, predsednik, gospe in gospodje, poslanci. Pred sedmimi meseci smo se zgubili v nove realnosti. Na lasne očmi smo videli, kako uničujoč je ta virus, ki je bil prej neznan, in videli smo, s kakšno hitrostjo se ta virus razširil po vsem svetu. In tako hitro se je razširil tudi strah po vsem svetu. Vse države, vse Evropske unije so bile prizadete, brez izjeme so vse države izgubile tudi veliko življenj. In sedaj imamo ta strah, treba je ustaviti ta virus ki ga imamo v šolah, tovarnah, povsod. To je ustavilo naša življenja, ampak Evropa se ni ustavila. Mi smo se še enkrat odzvali na te izzive. Populizem je treba utišati, utišali smo ga z ukrepi. Nekateri populisti so nenehno govorili, da je to konec Evrope. No, jaz pozdravljam to odločitev, da gremo naprej glede davkov, tudi eh, davek na plastiko, uh, je majhen korak, ampak mislim, da je to dobro za lasna sredstva, velik korak je to za prihodnje generacije. Ampak vse eh, pa niso dobre novice. Svet je omenjal tudi to idejo, da bi imeli instrument za solventnost podjetij, to so nujne vprašanje, potem smo, so zmanjšali obzorje 2020, sredstva za Erasmus in za prilagajanje globalizaciji. Tako da smo izgubili kar nekaj sredstev, žal so nekatere vlade Danielu Naratiju rekli, da je pač prepogosto prihodnost vprašljiva. Hvala. Kolega Bomen. Prezident. Spoštovani predsednik in predsednica. Zaskrbljeni smo glede naše mednarodne odgovornosti, namreč načrt za okrevanje ne bo omogočal dodatne humanitarne pomoči. Srednjeročno smo VFO tudi zmanjšali, kar se tiče mednarodnega sodelovanja. Solidarnost bo trpela in to še posebej v času, ko imajo naši partnerji velike potrebe in velike težave. To je nespremljivo, to moramo izboljšati in spremeniti. Socialni demokrati in demokratke si želimo izboljšati in dopolniti trenutni predlog, tako da bomo sodelovali in skupaj omogočili gospodarsko okrevanje. S tem moramo začeti v Nemčiji in v Evropi. Ampak pravice naših državljanov in državljank v uh, Varšavi in v Budimpešti niso nekaj, kar je mogoče kupiti za nobeno ceno, ne danes in ne jutri, ne tako dolgo, dokler bomo v našem eh, parlamentu imeli besedo pri oblikovanju VFO-ja. Hvala lepa. Gospod Karas, minuto in pol, izvolite. Najlepša hvala spoštovani kolegi in kolegice. Svet je pripravil kompromis, eh, sedaj pa se začnejo pogajanja z Evropskim parlamentom. Ta pogajanja so zelo pomembna in potrebna. Trenutno smo namreč priča renacionalizaciji, ni dovolj odgovornosti do prihodnjih generacij in eh, še vedno se tukaj o vseh stvarih dogovarja z večino. Zato je potrebno to situacijo izboljšati. Evropska unija ni bankomat, poleg tega Evropska unija ni bazar. Smo skupnost, ki temelji na pravu in enotnih trem, eh, vrednotah. Okrepiti želimo našo demokracijo in ostati skupnost, ki bo verjela v prihodnost. Dolžni smo tukaj sprejeti dober program, ki bo služil našim državljanom in ne desnim državljanom strankam ter eh, nacionalističnim populizmom, ki rastejo v državah članicah. Ravnati moramo odgovorno in pokončno. Prisluhnil sem gospodu Mišelu in eh, pri nas v Evropskem parlamentu je govoril drugače kot eh, drugot. 750 milijard evrov, to je zgodovinski eh, znesek, to je res ampak to ni uh, nekaj, s čimer se morajo hvaliti nacionalni voditelji pri sebi doma. Namreč oni imajo uh, zelo nacionalistično držo do teh sredstev. Gre za evropska sredstva in Evropski parlament mora soodločati pri vseh sredstvih. Sredstva ne smejo biti na voljo, če se kršijo naša naše skupne vrednote in pravna država, če se denarji zlorabljajo. Potrebujemo več denarja za varnost, raziskave, izobraževanje, podnebje, enotnost, skupnost. Upeljati moramo mehanizem za pravna država, od lastnih sredstev pa moramo preiti k dejanskemu načrtu za povračevanje sredstev in mislim, da moramo takoj odpraviti soglasno odločanje. Angel, prego, Mark. Hvala, Mark Angel, minuta, hvala, predsednik. Doseganje dogovora in skupnih odzivov na to krizo brez precedensov je dobra novica. Ja, dogovor je zgodovinski, ampak le del tega sklada bo za prihodne generacije. Veliko je nepovratnih sredstev, gre za večjo federalnost in to je solidarnost, ja, to je boljši odgovor, ampak um, če pa govorimo o večletnem finančnem okviru, ki naj bi naredil uh, Evropo bolj sodobno, bolj okolju prijazno, pa so to slabe novice za prihodnjo generacijo, to ni zgodovinsko. Socialisti ne moremo sprejeti takšnih programov, ne moremo in ne bomo sprejeli tega, da bi omilili vladavino prava in zato je dobro, da imamo v tej resoluciji temele pravice in demokracijo. Močno obžalujem rabate, ki jih niste odpravili. Svet je tu zamudil priložnost, da bi šli ven iz te razprave o netoplačnicah v Evropi. V Evropi ne gre le za to, kdo kaj vzame, kdo kaj da. Danes smo poslanci tu edina institucija, ki smo neposredno izvoljeni. Mi tudi pišemo zgodovino in tudi mi moramo glasovati v resoluciji. Pozdravili bomo ta sklad, ampak seveda jasno pravimo, da večletni finančni okvir ni dovolj, ni dovolj, ko gre za finance in tudi neko gre za zagovarjanje vladavino prava in demokracije. Ta parlament ne bo požiral teh grenkih uh, tablet. Mi si zaslužimo več v Evropi. Hvala. Marija Spiraki, minuto in pol. Hvala lepa, predsednik. Vodje držav in vlad so naredili zgodovinski korak naprej. Sprejeli so skupno posojanje, da bi se soočili z največjo krizo po drugi svetovni vojni. Sedaj potrebujemo skupni trg in gospodarstva, ki bodo bolj zelena in bolj odporna. Sveda je ta zgodovinski korak nekaj, kar temelji na zgodovinskem kompromisu. Ampak to pomeni, da mi kot parlament ne moremo sprejeti tega, da bi razvezali plačila. Pri vladavini prava prav tako ne moremo sprejeti rezo zlasti pri skladu za prilagajanje. To močno potrebujemo v Zahodni um, Makedoniji in Galopoliju, gospe in gospodje, v sredozemlju, imamo sedaj veliko tren. Zaradi Turčije. Turčija je kriva. Turčija grozi, ogroža suverene pravice v Grčiji. Turčija želi raziskovati na grški celini. Turčija grozi tudi Franciji, krši embargo v Libiji. Agijo Sofijo so v Turčiji spremenili sedaj v mošejo. Sedaj potrebujemo sankcije proti Turčiji. To je edini način, s katerim lahko pošljemo jasno sporočilo, da mi ne bomo podlegli tem grožnjam, sedaj je napočil čas, da Evropska unija izkoristi to priložnost. Če bomo nenehno sprejemali takšne grožnje, potem ne bomo mogli imeti evropske kohezije. Hvala, sedaj pa še kolegica, to je na koncu. Hvala. To je zgodovinski sporazum, prav gotovo. Mi smo se odločili za enotnost za Evropo, odločili smo se za solidarnost med državami, odločili smo se za odgovornost, da gremo naprej skupaj s skupnimi orodi, ne le pri tej gospodarske krizi, ampak tudi za zdravje, delo, ko gre za to, da podarjamo socialni vidik. Sedaj smo razumeli, če pade ena država, lahko padejo vse. Populisti tudi pri nas v Italiji to menijo. Včasih eh, je veliko populizma, ampak mislim, da sedaj nimajo argumentov, da bi podprli boj proti Evropi. Torej, res smo zadovoljni z rezultatom, ampak nekaj pa nas je tudi razočaralo. Imamo uh, nekatere vidike, tudi drugi so rekli, da potrebujemo večletni finančni okvir, ki ne bo protisloven ki ne bo škodoval oživitvi. Ne vem, kako lahko zmanjšamo sredstva za izobraževanje in kulturo. In eh, to pravim predsedniku Mišelu in asistentom, ne moremo sprijeti teh rezov. V prihodnjih mesecih potrebujemo raziskovalce, akademski svet, zdravstvo, kako bomo preživeli. Naša življenja so ogrožena, naše gospodarstva so odvisna od rezultatov raziskav, ki potekajo ko gre za farmacevtske izdelke in cepiva. Vsi, ki delajo v zdravstvu, to vedo, vsi raziskovalci niso plačani dovolj, ampak delajo kot heroji, opravljajo svoje delo in ne moramo se ustaviti, delati moramo za njih. Predsednik, veliko ste storili za njih, ja. Prisrčno se vam zahvaljujemo za te rezultate v imenu Evropskega parlamenta. Lahko rečem, da je treba izboljšati rezultate za večletni finančni okvir. Hvala lepa, sedaj pa. Evropska komisija. Komisar Han, vaš odgovor, prosim. Spoštovani predsednik, eh, spoštovani ministri, gospe in gospodje. Rad bi se vam najlepše zahvalil za to, da ste organizirali to izredno zasedanje. Vem, da ste nekateri izmed vas celo prekinili svoj zasluženi dopust zaradi tega zasedanja seveda je smiselno, da se čim prej začne postopek eh, odločanja. Že tako in tako je predolgo trajalo, da je Evropski svet pripravil svoje stališče, sedaj imamo končno rezultat. In razumem kritike, ki ste jih tukaj podali glede oblikovanja teh eh, sredstev, predvsem kar se tiče večletnega finančnega okvirja upamo, da bomo v pogajanjih lahko dodelali ta predlog, še posebej na področjih, ki niso kompenzirana z sredstvi iz Next Generation EU. Naj omenim samo zunanjo politiko. Večkrat smo razpravljali v parlamentu in tudi razglašali o tem, kako pomembno je postati bolj dejavni v naši soseski, naprimer v Afriki. To seveda še vedno velja, razlogi so jasni, gre za ukrepe za preprečevanje emigracij in tako naprej. V primeru, da bomo razvili neko zdravilo, neko cepivo, moramo tudi tem delom sveta omogočiti dostop do njega in zato potrebujemo do, zadosten proračun za to. In prav na tem področju mislim, da obstaja še nekaj možnosti za to, da se predlog popravi. Danes ste govorili veliko o spoštovanju načele, načela pravne države. Nekateri ste dejali, da obstajajo različne interpretacije tega sklepa. Ja, predsedniki so se vrnili v svoje države in vsi so videli tisto, kar so želeli videti, ampak velja tisto, kar piše na papirju. Sedaj imamo politično izjavo, ki pa jo moramo prenesti v zakonodajni akt in vi ste seveda del teh razprav sedaj, del končne odločitve glede oblikovanja tega zakonodajnega akta. Glede lastnih sredstev se še enkrat najlepša hvala, zahvaljujem torej vsem za to, da ste tako aktivni pri tem vprašanju. Začrtali smo pot, najprej smo morali videti, kakšen je tukaj pregled te širše slike, kakšni so zneski, ki jih potrebujemo in kaj moramo tudi na koncu odplašati. Sedaj imamo pregled in mislim, da lahko bolj podrobno načrtujemo, kakšen način novih lastnih sredstev lahko vzpostavimo. Nekaj predlogov že imamo, tudi Evropski parlament je podal svoje zamisli, sedaj smo to združili in potem eh, moramo pripraviti neko solidno oceno. Nekateri viri uh, lastnih sredstev so takšni, da jih je možno hitreje oblikovati in izvajati, za druge pa je potrebno več časa, ker so bolj kompleksni. Če samo razmišljam o ogličnem davku na mejah, to je naprimer orodje, ki ni preprosto. Mislim, da bomo potrebovali nekaj časa, da to vzpostavimo, ampak vsekakor se lahko zanesete na to, da bo komisija tukaj eh, zauzela za to, da se te predloge vzpostavi. Še enkrat torej najlepša hvala. V zadnjih štirih dneh nam je veliko uspelo. Mnogi ste to označili kot zgodovinski dogovor in prav je tako. Seveda pa imajo zgodovinski dogovori včasih tudi kakšen negativni aspekt, to je logično pred desetimi leti sem bil vključen v eh, pogajanja v finančni in ekonomski krizi in takrat eh, res Evropska unija ni tako hitro ukrepala. To moramo upoštevati, upoštevati moramo, kako hitro smo se odzvali in zato še moj zadnji poziv. Razumem to potrebo in pravico Evropskega parlamenta, da se intenzivno vključi v postopek odločanja. Da je intenzivno vključen v sooblikovanje programov za uporabo teh sredstev. Ampak resnično vas naprošam, da bi ta razprava lahko potekala hitro, da bi hitro prišli do zaključkov. Namreč čas je sedaj največja. Eh, torej čas je tisti, ki nam ga primankuje. Potem, ko boste vi potrdili ta uh, eh, svežen, mora še 23 nacionalnih parlamentov ratificirati celoten svežen. To bo trajalo nekaj mesecev in mi bi želeli, da se ta paket sprejme do konca letošnjega leta, tako da bi evropskim državljanom in državljankam ter podjetjem lahko začeli pomagati z 1. januarjem 2021, ne šele kasneje v letu. Torej, tudi tukaj potrebujemo evropsko solidarnost, zato da postopamo hitro. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo pri koncu naše razprave na tem izrednem zasedanju. Naslednje zasedanje bo potekalo v septembra. Dragi kolegi, vsi smo doživeli te posebne trenutke v našem življenju, v življenju institucij. Vsem bi se zahvalil, res vsem, vsem političnim skupinam. Hvala tudi parlamentu, administraciji, hvala tudi tolmačem, Ta mesec je bil poln izzivov. V preteklosti smo storili vse, kar lahko, da bi poskrbeli za to, da je parlament deloval operativno v teh zadnjih mesecih. In z delovanjem parlamenta smo uspeli ustvariti Evropo, ki deluje. Mislim, da smo dosegli izredne rezultate in vsem se moram zahvaliti za vaše žrtvovanja. Hvala vsem za potrpljenje. Vsi ste želeli imeti več, ampak storili smo vse, kar je bilo v naših najboljših močeh, s tem, kar smo pač imeli na voljo. Sedaj se bo naše delo nadaljevalo. Parlament bo nadaljeval z izvanjem vse dejavnosti. Ponovno se bomo videli v Strasburu septembra. Hvala vsem in nasvidenje.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

Samo.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 free coke. dag peter.